ima kdo kaj v zvezi z zapisniki zapovedati, vse tisti, ki ste to prebrali. No, v redu. Mislim, da je s tem vprašanje rešeno. Prav, sedaj pa finančni instrumenti. Prejšnji teden smo zaključili pogajanja v AFET-u, v odboru DEVE so jih zaključili v ponedeljek zvečer. Koreper je pogajanja potrdil. Rezultat je pač kar nekaj. V mojem dokumentu je zapisano vse mogoče, sam sem pač rekel bla bla. Ni nam uspelo uveljaviti celotnih dokumentov. In to v celoti. Oblikovala se je koalicija med nacionalno birokracijo in birokracijo komisije.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 potem mu nekaj dopovedo, zato ker eh, korper na neki ravni dela, razpravlja in to nima nobene veze z sistemom dveh zbornic oziroma dveh domov. Mislim, da je to temeljni problem. Ampak Ne glede na to, smo uspeli doseči nekaj rezultatov. To zadeva horizontalna vprašanja, kot tudi vprašanja, o katerih so se pogajali poročevalci. Poročevalcem, ki so tako strpno opravljali svoje delo, se želim zahvaliti. zelo pomembno je, da smo čez nekaj ovinkov in ovir vseeno uspeli doseči, da bomo imeli revizijsko klauzulo. Čez nekaj let bomo imeli pregled in uh, rekli bomo lahko, da to ne velja za sedem let. To bi pomenilo, da naslednji parlament v zvezi s tem vprašanjem ne bi imel spoh besede. To diplomate zelo razburja. To se v demokraciji ne sme zgoditi. To ne velja samo mm, za evropsko raven, ampak tudi za nacionalno raven. Kajti diplomati že dolgo menijo, da bi bilo bolje, če parlamentu ne bi bilo. Ampak tako pač je. Mislim, da je to zelo pomembno naprimer, uspelo nam je doseči tudi naslednje. Načelo vračanja denarja ne velja za nazaj, ampak za prihodnost. Tudi to je zelo pomembno vprašanje. Dosegli smo dogovore v zvezi z dodeljevanjem sredstev po tematskih ali geografskih sklopih. mislim, da lahko sedaj rečemo, da bomo pri tem sodelovali. In kar zadeva spremenjujoče delegirane akte, ne vem, kdo si je izmislil to ime, ampak eh, mislim, da nam to vseeno daje nekaj možnosti za to, da lahko podamo svojo besedo pri tem. poročevalci za posamezna področja bi lahko sedaj kaj povedali. Gospod Kukan za instrument mm, za soseščino. Lepo prosim, da ste kratki in se ne spuščate v podrobnosti. Hvala lepa, gospod predsednik. Ključ za pogajanja pri tem instrumentu je bil več za več. In sedaj zelo poenostavljam. Imeli smo dolge razprave o merilih in delovanju tega mehanizma, dosegli smo dogovor za mehanizem v dveh ravneh. Na prvi ravni bomo delali z različnimi obsegi, 20 odstotkov pa je osnova. In na drugi ravni bomo zagotovili dodatno podporo za tiste države, ki dosežejo napredek pri oblikovanju demokracije in pri reformah v zvezi s tem. Podporo bomo zagotovili v okviru posebnega krovnega programa v višini do 10 odstotkov proračuna ENA. Parlament si želi, da bi imeli poglobljeno demokracijo in to je tudi glavno merilo Evropskega parlamenta. Uspelo nam je, da smo vključili resolucijo Evropskega parlamenta na enake ravni kot sklepe sveta v okviru splošnega političnega okvira. Svet je temu močno nasprotoval, ampak na koncu smo vseeno uspeli doseči svoje. Kar zadeva vključevanje civilne družbe pri izvajanju, finančne podpore EU, lahko rečem, da končno besedilo odraža evropsko besedilo oziroma besedilo Evropskega parlamenta. Parlament ima naloge pregleda in uspelo nam je izpogajati prilogo, ki se izvaja v okviru delegiranih aktov. Priloga ima več prednostnih nalog in vključuje tudi odtotne vrednosti. Prilogo bomo spremenili leta 2018 z umestnim pregledom. Torej, prihodni parlament bo mo imel možnost razpravljati o nadaljem razvoju te politike. Torej, to je manj od tega, kar smo se želeli doseči pred začetkom pogajanj v zvezi z delegiranimi akti, ampak to, kar smo dosegli, je vseeno zelo dobro. Hvala lepa. Okay. López Estoriz White. Gospa Estoriz. Eh, Gospod Istoriz. Vamos a ver, eh, primer... Najprej želim povedati nekaj v svojem osebnem imenu. Najprej eh, bi se zahvalil poročevalcem v Senci in svetu. In kot je povedal predsednik, se zahvaljujem tudi za potrpežljivost eh, služb Evropskega parlamenta in eh, moje ekipe. Ta ekipa je imela še več potrpljenja kot jaz sam. Jasno je, da s tem instrumentom pogodba iz Lizbone začenja neko novo fazo zunanjega delovanja. Eh, začetkom novega finančnega okvira bo potrebno oblikovati tudi specifičen instrument, za uh, delovanje Evropske unije v tujini. Ta naš uh, inštrument zagotavlja finančno pomoč Evropske unije za razvoj odnosov z našimi strateškimi partnerji, za uh, razvoj politik in za soočanje z globalnimi grožnami in izzivi. Ta svet je vse bolj soodvisen in v njem mora Evropa biti vse bolj konkurenčna. Uh, Ta inštrument eh, smo ustvarili tudi zato, da bi eh, v zunani politiki zagnali strategijo Evropa 2020. Ta instrument eh, v zunani politiki podpira pet glavnih ciljev ehm, in ti so zaposlovanje, socialna vključenost, trajnostni razvoj, izobraževanje in tako naprej. Potem učinkovitost izrabe virov je pomembna, inovacije, konkurenčnost, mobilnost, eh, socialni izzivi. Eh, želimo promovirati tudi javno diplomacijo, potem razvoj akademskih dejavnosti na diplomatskem področju in tako naprej. Potem razvoj trgovinske politike Evropske unije v svetu in pa izmenjava podatkov z našimi partnerji. To so tudi pomembni vidiki eh, eh, našega dogovora. Gospa Andrikene je bila odgovorna za eh, poglavja, ki zadevajo mednarodno trgovino. Želim se ji zahvaliti za prizadevanje, prav tako odboru INTA. Januarja se bo začel novi finančni okvir in nova pogodba je začela tudi novo fazo v zunanjem delovanju Evropske unije tukaj bo bolj vključen tudi Evropski parlament kot so zakonodajalec in uh, organ za nadzor teh politik. Eh, zadali smo si eh, določene prioritete, te so zapisane v aneksu. Želimo okrepiti nadzor Evropskega parlamenta, dokler ta instrument velja. Želimo tudi okrepiti institucionalno relevantnost pri izvajanju zunanjih dejavnosti vse eh, vas prosim, da glasujete za ta instrument eh, zunanjega delovanja. Eh, to bo ukrepilo vlogo Evropske unije v tem trenutku. Najlepša hvala. Ja, good morning, Fosicen. Pozdravljeni, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste mi dali možnost, da govorim o rezultatih pogajanj v zvezi z instrumentom za človekove pravice. To ni samo za instrument za človekove pravice, ampak tudi za spodbujanje demokracije. To je eno od področji evropske politike, ki je zelo uspešno in to je z vidika nas zelo pomemben instrument in bi ga morali razumeti kot dopolnilo drugih instrumentov človekove pravice in spodbujanje demokracije je vprašanje, ki bi ga morali vključevati v vse druge politike. Tam, kjer ni mogoče teh politik spodbujati v okviru običajnih instrumentov, bi lahko uporabili ta instrument. V zadnjih letih se je izkazal kot zelo učinkovit instrument, zato ni bil naš cilj, da bi ta instrument drastično spreminjali. Ne posvetili smo se tistim izzivom, ki so se pojavili, naprimer tukaj imamo v mislih arabsko pomlad. Obravnavali pa smo tudi določena specifična vprašanja na področju človekovih pravic, ki so se razvila od leta 2006. Takrat je bil instrument predstavljen. Tretji cilj je bil naslednji. To je bilo v okviru izvajanja direktive v celoti, namreč odražati mora institucionalne spremembe, kar dejansko pomeni močnejšo vlogo za Evropski parlament. Za ta instrument, kot tudi za vse ostale instrumente, je bilo zelo pomembno, da smo vključili umestni pregled. Naslednji parlament bo imel možnost, da še enkrat spregovori o strateški usmeritvi tega instrumenta. Ne bom se spuščal v podrobnosti, čaka nas glasovanje, ampak eh, v pogajanjih s svetom in komisijo bomo morali govoriti o vprašanjih, kot so enakost spolov, enake pravice, razmere oziroma stanje za borce za človekove pravice v posameznih eh, državah. V zvezi s tem smo torej govorili, dosegli smo dobre rezultate, upoštevali smo tudi socialne pravice, torej pravica do ustreznega bivanja, ustreznega standarda dela, omenjali smo tudi socialno družbeno odgovornost podjetij in zagotovili smo tudi pravico do izvajanja posla oziroma da ima lahko nekdo v lasti podjetje. V prilogi imamo pet večjih ciljev tega instrumenta. Pred eh, marcem 2008 bomo izvedli umestni pregled, kot velja za ostale instrumente. Pri finančnih vprašanjih nismo dosegli dogovora, zato ker eh, je bilo eh, uvedenih več izjem in prvič je uvedeno tudi poglavje o tem, da misije za opazovanje volitev ne smejo porabiti več kot 25 odstotkov proračuna. To je v bistvu formaliziran dogovor, ki je neformalno veljal že več let. In na koncu še nekaj zanimivega. To govori tudi o pomenu vseh institucij Evropske unije, pomenu, ki ga pripisujejo temu instrumentu. To znaša oziroma proračun znaša milijardo in 300 milijonov in to dejansko kaže, da Evropska unija temu namenja zelo veliko pozornosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Lohpihler. Hvala. Danes bom govorila v imenu Reinharda Bütikoferja, ki je žal zbolel. Povem vam lahko, da imamo dokončen sporozum o instrumentu, ki se bo imenoval instrument za stabilnost in mir. Povedati vam želim le, kaj je dosegal parlament v zvezi s tem instrumentom. Ukrepili smo preprečevanje sporov in tudi zagotovili smo finančno zavezo, ki podvaja finančna sredstva v zvezi s tem. Tako da zdaj znaša več kot 200 milijonov evrov na osnovi izkušenj, kot mm, je bila arabska pomlad, smo ugotovili, da moramo sodelovati s civilno družbo, zato smo instrument tudi preimenovali, zato da vključuje pojem miru in da bolje odraža tudi to, da nam je uspelo okrepiti mir v tem instrumentu. Instrument naj ne bi deloval samo v sodelovanju z vladami in mednarodnimi organizacijami, ter tudi z akteri civilne družbe. Civilna družba bo še vedno v osrčju partnerstva za oblikovanje miru in civilna družba bo imela pomembno vlogo pri odločanju, katere dejavnosti se bodo izvajale. Vprašanja v zvezi z varnostjo so zelo občutljiva, še posebej kar zadeva boje proti terorizmu, kibernetsko varnost in reforma varnostnega sektorja. Smo oblikovali poseben mehanizem in Evropska služba za zonanje delovanje in komisija sta se zavezala, da bosta vzpostavila mehanizem za spremljanje človekovih pravic. Služba za zonanje delovanje in komisija morata poročati Evropskemu parlamentu o delovanju mehanizma za človekove pravice. Okrepili smo dialog, tako da sodelujemo pri vseh fazah izvajanja tega programa, tudi v kriznih situacijah. AFED bo imel tako veliko dela v prihodnosti, še posebej v okviru delovne skupine za spore in razvoj. V imenu Butikoferja in eh, v imenu gospe Brandner se vam želim zahvaliti za odlično sodelovanje z poročevalci v senci Galtieri, Kielan, Lambsdorff in Lösing. Hvala. Ruček. Libor Ruček. Thank you, Chairman. So it's IPA2 pre-accession assistance. Tukaj gre za uh, predpristopno pomoč EPA. Uh, eh, dve leti in pol smo se pogajali in dosegli en celovit eh, dogovor uh, za naslednjih sedem let. Govorimo o Eh, precej veliki vsoti denarja, 11 milijard. In parlament se je prvič eh, vključil v ta proces eh, kot so zakonodajalec v enaki vlogi kot svet. Mislim, da to, kar smo dosegli med litovskim predsedstvom, je dobro, da odraža tudi ključne politike Evropske unije. Štiri ali pet prednostnih nalog imamo pri tem. Uredba bo vključevala Eh, specifične cilje in na ta način vzpostavila okvir za eh, širitev. Potem eh, pristojnosti parlamenta so bile ohranjene in še razširjene, naše zahteve, okrepila se je naša politična in pravna vloga v procesu širitve. In to vodi v večjo demokratično legitimnost v celotnem procesu. V tem kontekstu eh, je pomembno, da se bodo izvajali posebni cilji EPE e in sicer prek tematskih prioritet. Eh, te definirajo eh, delegirani akti. Imeli bomo tudi umestni pregled in parlament bo takrat lahko razmislil o možnih spremembah glede na situacijo v pristopnih državah in pristopnem procesu v političnem procesu eh, pred pristopne pomoči EPA eh, bo zdaj treba upoštevati resolucije parlamenta na enak način kot eh, poročila o napredku komisije. To bo postalo obvezno, pravno zavezujoče in mislim, da je to velik dosežek za parlament. Potem smo uvedli tudi spodbude za rezultate, eh, kar pomeni, da eh, lahko države nagradimo za eh, dobre rezultate na področju predpristopnih sprememb. Parlament je tudi ustrajal, da ta uredba zatrdi, da vključimo kriterije, ki merijo uspešnost držav v predpristopnem procesu. Poleg tega pa je parlament uspel tudi eh, zagotoviti eh, skupno izjavo, ki je pridružena temu sporazumu, da bomo še naprej eh, financirali tudi manjšinske skupine. Parlament pa je moral tudi popustiti pri določenih temah in eh, sprejeti formulacije sveta, ki jih sicer ne bi podprli. Tukaj imam v mislih predvsem tiste, ki koristijo pomoč. Prek tega kompromisa pa smo zagotovili, da bodo naše prednostne naloge upoštevane in da se bo po letu 2014 nadaljeval predpristopni proces. Mislim, da je to dober rezultat za parlament. In uh, želim se zahvaliti uh, vsem uh, poročevalcem v senci. Uh, številni ste tukaj sodelovali. Zahvaljujem se tudi gospodu Vigeninu, ki ga zdaj ni več uh, z nami, zdaj se ukvarja z drugimi problemi v Sofiji, ampak uh, on je bil tisti poročevalec, ki je začel ta proces. Hvala. Herzlichen Dank. Hvala lepa. Sedaj bo odločal koreper Evropskega parlamenta. V pogajanjih sem se naučil, da če pogajalci sveta pravijo koreper pravi ne, potem je ne. In eh, če potem oni nekaj predlagajo, če se jaz ne želim sprejeti, bom jaz rekel, moj koreper pravi ne. Potem bo prav tako zadeva rešena. No, bomo videli, kaj pravi naš koreper. Samo eno točko imamo, oziroma samo eno glasovanje pri več poročilih in glasovali bomo elektronsko. Gre za vzpostavitev oziroma določitev skupnih pravil in postopkov in tako naprej. Kdo je za?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 Sedaj bomo glasovali o poročilu Lambsdorff. Gre za uvedbo instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu. Glasujemo. Abšumski šlosen. Konec glasovanja. 44 za, eden proti čestitam. No, čeprav moj rezultat je bil boljši, gospod poročevalec. Instrument za predpristopno pomoč. Ruček. Glasujemo. Ja, všem skušal sem. Konec glasovanja. 47 za, 2 sta bila proti, nihče se ni vzdržal. Čestitam. Instrument eh, za soseščino oziroma evropski sosedski instrument, poročilo Kukan, glasujemo. Ti apšemo izkišlosen. Konec glasovanja. 46 za, nekdo proti, nekdo se je vzdržal, čestitamo. Partnerski instrument, poročevalec je Antonijo, glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 47 za, nič proti, dva sta se vzdržala. Dosegli ste lep rezultat, čestitam. Instrument za stabilnost. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 47 za, 2 proti. Prosim, čestitajte gospodu Bütikoferju in gospe Brandner. Und jetzt gehen wir weiter. Zdaj pa bomo nadaljevali. Čaka nas poročilo o napredku Albanije. Gospod Vuljani želi nekaj povedati. Thank you, president. I would primarily like to... Najprej bi se rad uh, zahvalil vsem poročevalcem v Senci in tudi nekaterim drugim sodelavcem iz parlamenta. Tukaj uh, med starejšimi uradniki je bilo nekaj takih, ki so mi zelo pomagali s svojimi predlogi in uh, so pomagali naprej, ko so se stvari malo ustavile. Potem se zahvaljujem tudi sekretarjatu zaradi prožnosti. Uh, in zaradi opravljenega dela. Zahvaljujem se tudi za to, da o resoluciji glasujemo danes. Sam sem uh, stvari malo spodbudil, želel sem, da glasujemo danes in na plenarnem zasedanju potem naslednji teden. Po eni strani zaradi države. Mislim, da si država to zasluži po drugi strani pa tudi zaradi parlamenta, kajti menim, da si tudi parlament zasluži eh, priložnost, da eh, s tako temo zaključi preden bo sprejeta odločitev sveta. Dosegli smo številne kompromise in mislim, da gre resolucija v pravo smer. Vsi predlogi sprememb, ki so bili podani, gredo tudi v isto smer. Vsi želijo Albaniji dati status kandidatke. In zahvaljujem se eh, za vse predloge spremem, čeprav sem jih kot poročevalec nekaj zavrnil. Iskreno upam, da bo eh, to poročilo potrjeno tudi na plenarnem zasedanju naslednji teden in da ga bo potem sprejel svet potem sredi tega meseca. Zahvaljujem se vsem za pomoč, za upravljeno delo. Ko sem dobil to poročilo, še nisem imel izkušen eh, s takimi stvarmi, ampak mislim, da smo vsi skupaj upravili dobro delo. Hvala. Ed. Hvala, strinjam se s tem, eh, vsaj z zadnjim delom. And uh, we start to vote now. Wir stimmen ab über Kompromissänderungsantrag. Glasi, glasovali bomo, glasovali bomo o kompromisu. Ena, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. Pri predlogu spremembe 34 glasujemo o drugem delu, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. Tretji del, kdo je za? proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromis dve. Gospod Salafranka. Eh, Hvala. Moja skupina želi predlagati eh, majhen dodatek k temu kompromisu, kompromisu številka dve, eh, z ustnim predlogom spremembe. Želim povedati, da gre za ustni predlog spremembe ki ga predlaga predsednik odbora. Eh, on ima neutralno funkcijo in sam želim to povedati stališča skupine ELS. Želimo eh, pozdraviti eh, konstruktiven pristop opozicije v tem procesu. Hvala. Uh, Vužek. S tem imam rahle težave. Uh, temu ne nasprotujem vsebinsko, kaj ti pomembno je v Albaniji in drugih državah, da vlada in opozicija sodelujeta. To je naše sporočilo in to bi moralo tudi ostati naše dolgoročno sporočilo. Imam pa problem s postopkom, da na tej stopni vložimo to kot usni predlog spremembe. To bi lahko naredili v običajnem postopku samo Eh, z tega vidika bo naša skupina nasprotovala. Povem vam lahko, da je to skupni predlog spremembe ALS e in socialistov za plenarno zasedanje, tako pač običajno gre. Izvolite. Ja. Mi bomo zdaj tukaj proti, ampak bomo razmislili za plenarno zasedanje. Gospod Salafranka, gospod predsednik, vemo, da poslovnik dovoljuje štirim članom tega odbora, da se uh, obrnejo proti nekemu predlogu spremembe, ustnemu predlogu spremembe. In skupina je včeraj prosila soglasno, da se to vključi. To je razumno. Uh, Razumem, da je gospod Ravček proti, verjetno se mu bodo pridružili tudi še trije kolegi. Ampak tudi mi bomo potem proti, ko bo vaša skupina predložila razumne predloge sprememb. Tukaj pričakujemo nek odprt pristop, da eh, bi v odboru glasovali o tem predlogu spremembe. Ki vidi na, ki vidi na svet. Herr Rutschek gospod Ravček, gospod Zalafranka, mislim, da ni primerno, da govorite na ta način. O teh stvarih moramo razpravljati tudi v naši skupini. Prosim, razumite to. Kot sem rekel, v tem trenutku bomo proti tukaj v odboru, eh, bomo pa skupaj razmislili o formulaciji, ki jo lahko predložimo za, za glasovanje na plenarnem zasedanju. Eh, to bi morala biti formulacija, ki bo zadovoljiva za vas, pa tudi za nas v naši skupini. In potem se lahko pogovorimo še z drugimi eh, političnimi skupinami. Eh, dobro, prosim, ustavimo se zdaj, o tem ne bomo imeli razprave. Dovolj glasov je proti, torej tega ne bomo upoštevali, ampak prosim, pogovorite se o tem za plenarno zasedanje, ampak Sam sem bil tudi vključen v to temo Albanije že kar dolgo časa. In vedno je bil problem s sodelovanjem opozicije. Stara vlada je imela miren eh, prehod, mirno tranzicijo, ampak eh, opozicija noče sodelovati in to moramo omeniti. prvič imamo opozicijo, ki eh, sprejema eh, eh, rezultate volitev, ki tudi gre v parlament in sodeluje. Prvič se je to zgodilo, prej pa leta dolgo ne. In mislim, da bi to morali omeniti, morali pozdraviti, kajti sicer imam občutek, da je šlo tukaj samo za strankarske zadeve, ki so se dvakrat zavlekle, da je bilo to odvisno od vlade in to bi bil napačen vtis. Zdaj govorim kot član skupine ELS, ne kot predsednik odbora. In e, potem bi imeli občutek, da e, ste socialisti za neko strankarsko delitev in ne za sodelovanje. Upam, da bomo do plenarnega zasedanja e, dobili zadostno podporo za ta predlog. Chairman, your, your your... Gospod predsednik, vaš vtis je napačen ko smo se ukvarjali z Albanijo, z Makedonijo, smo vse čas sodelovali in tudi zdaj bomo sodelovali. Države morajo uspeti, mi želimo, da so uspešne eh, in to želimo eh, za vse, ne glede na to, kdo eh, je v vladi, bodi si je to sestrska stranka LS ali pa socialistov ali katere druge stranke. Eh, mislim, da opozicija in pozicija morata sodelovati. In v naši skupini bomo o tem še razmislili in bomo tako tudi storili, ampak eh, pripravimo kompromis do plenarnega zasedanja. Ne pa zdaj, tako na hitro. Ta ustni predlog eh, spremembe je bil že zavrnjen, tako da razprave ne potrebujemo. Kompromis dve, kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe 39, kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 42, ne, je bil umaknjen. Kompromis 4, kdo je za? proti vzdržani sprejeto. 45 je za, proti vzdržani zavrnjeno. Mislim, da preverimo. Prav, preverjamo. Ti abštemung je geschlossen. Konec glasovanja. 23 za 28 proti kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 47, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 51, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 7. 2 za, proti vzdržani sprejeto. 58, 2 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 8, 2 za, proti vzdržani sprejeto. 62, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 9, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 74. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 77. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 11. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 78, kdo je za, za ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet je bil predlog spremembe Kukan. 64 do je za, proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe korne listen, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 12, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 13, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 15, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 102, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 16 glas za, proti vzdržanje sprejeto, 105 glas za, proti vzdržanje zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Ja, ab schon muss geschlossen. Konnes glasovanja. 23 za 28 proti zavrnjeno. 106 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 107 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 108 do je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Abšumski šlosen. Konec glasovanja. 29 za, 22 proti sprejeto. 109. Do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 110. Do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 112. Do je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 17. Do je za, proti vzdržani sprejeto. 116 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. Kdo je za drugi del? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 18. Kompromis 18. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 119. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 121. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto 122 je za, proti vzdržani. Sprejeto. Dobro, preverjamo elektronsko. Glasujemo. That's true too. Check, sure, check. It's angenommen. Verify whether road check is checked. It's angenommen mit sprejeto 28 za, 23 proti. Wir kommen jetzt Kompromis 19. Kompromis 19, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 15, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti vzdržanje sprejeto. Drugi del? Proti vzdržanje sprejeto. 17 do je za. Proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 20 do je za. Proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 21 do je za. Proti vzdržanje sprejeto. Predlog sprejme 23 do je za. Proti vzdržanje zavrnjeno, 24 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 25 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 26 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 27 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 28 do je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 29 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 39 do je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 31. Dva za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 32, dva je za, proti, zavrnjeno. Ena, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto dve. Ne, je brezpredmeten. Tri, kdo je za, tri. Sprejeto pet, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto štiri oziroma na sedem, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, osem in devet, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Elektronsko glasujemo o besedilo z izglasovanimi spremembami. Ja, Konec glasovanja. 49. Za nihče ni bil proti, nekdo se je vzdržal. Čestitam poročevalcu za dobro upravljeno delo. Sedaj pa poročilo Kacin. Lahko začnemo z glasovanjem, gospod Kacin. Izvolite. Thank you, chair. Hvala. Želim poudariti, da si želimo širokega soglasja in tega, da bi glasovali z enim glasom. O 14 amandmajih smo se dogovorili in mislim, da nikoli prej nismo bili tako enotni, ko gre za podporo Srbiji. Radi bi vas spomnili na dve stvari. E, Premija Dačić in Tači sta danes tukaj v Bruslju, spet sta prišla. Mislim, da je to že njun 20. sestanek v eh, enem letu in to je zgodovinski dogodek. Lokalne eh, volitve na Kosovem so potekale brez vsakih incidentov v drugem krogu in izvoljeni župani in drugi predstavniki, tako Srbije kot Kosova, so se prvič eh, zbrali tukaj in imeli smo zelo zanimivo razpravo. Mislim, da tukaj ne gre samo za podporo, gre tudi za potrebo po sporočilu, da resnično cenimo to, kar je bilo doseženo do zdaj in zato pozivam, gospod predsednik, vas in uh, vašo vlado, uh, da naredita, kar je v vaših močeh za srečanje decembra. Moja vlada bo naredila to, kar eh, se trudi narediti tudi vaša vlada. Vsak se trudi po svoje. I think it's not a good thing always to identify one government. Torej, prizadevali si bomo za to uh, medvladno konferenco. Preveč ljudi se skriva za vlado, zato da je potem samo ena vlada kriva, da se nekaj ne zgodi. Tako ne gre. No. Vedno je tako, da so Nemci krivi za vse. Äh, der Antrag 10 ist zurückgezogen. Predlog spremembe 10 je bil umaknjen, zato bomo začeli z kompromisom 1, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 18, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 19, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 20, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2, kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto, sedaj pa predlog spremembe 26, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 37, kdo je za, proti. 37, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, 38 za, proti vzdržani. Sprejeto. 39 za, proti vzdržani sprejeto, 40 za, proti vzdržani sprejeto, 41 za, proti vzdržani sprejeto, 42 za, proti vzdržani sprejeto. To bomo preverili elektronsko. V redu, ni problema. Peta. Abšumovski šlos. Konec glasovanja. 26 za 22 proti. Sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 13, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 52, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 53, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. No, prav. Preverjamo elektronsko. E Samo nekdo iz ELS je glasoval proti. Vsi drugi so glasovali za. No, tokrat ima ELS prav ker se niso udeležili glasovanja. Lepo prosim, da glasujete. Vsaj koordinator bi moral glasovati. Vem, da je zato včasih potrebnega zelo veliko truga, truda. 54, kdo je za proti vzdržanju sprejeto, 55 za proti vzdržanju sprejeto, 56 za proti vzdržanju sprejeto, 14 kdo je za proti vzdržanju sprejeto. Charles. Ali je mogoče, da bi nekdo iz tvoje skupine redno glasoval? Iz vaše skupine sploh nihče ne dviga rok. No, mentalno ste že prisotni pri glasovanju, ne pa fizično. To zelo veliko stane, če moramo vedno elektronsko glasovati vedno zahtevate, da se varčuje v parlamentu, zato vas lepo prosim, da aktivno sodelujete pri glasovanju. Kompromis 5. Kdo je za? Proti vzdržavanje sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 64. Kdo je za? Proti vzdržavanje sprejeto. Kompromis 6. Kdo je za? Proti vzdržavanje sprejeto. Predlog spremembe 72 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 73 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 74 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Preverimo. Za vsak slučaj. 74. Oh, sorry. Hmm? <laughs> Oh, it should do it physically. <laughs> Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 24 za, 22 proti sprejeto. 75 je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 7 je za, proti vzdržani sprejeto. Tudi trma je način za doseganje rezultatov. Kompromis 7 do je za, proti vzdržavni sprejeto. 85 za, proti še enkrat. 84, ne, 85 pravi predsednik, to je sprejeto. 86 za, proti vzdržavni sprejeto. 89 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 90 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 91 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 92 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 93 do je za. 93 za, proti, vzdržanje sprejeto. 94 za, proti vzdržani. Sprejeto 95 za, proti vzdržani. Sprejeto 96 za, proti vzdržani. Sprejeto 99 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 11, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kom... ne, predlog spremembe 112 do je za proti vzdržani sprejeto, 113 do je za proti vzdržani sprejeto, kompromis 10 do je za proti vzdržani sprejeto, 115 do je za proti vzdržani sprejeto, 116 do je za proti Kaj to pomeni? Dobro, 116. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 117. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 122. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 12. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa 132. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 133 do je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Abšumski šlosen. Konec glasovanja. 22 za, 25 proti zavrnjena. 136 do je za, proti vzdržane, zavrnjeno. 134 do je za, proti vzdržani, sprejeto. 135 do je za, proti vzdržani, sprejeto. 137, ne, 138 do je za, proti vzdržani, sprejeto. 140 do je za, proti vzdržani, sprejeto. 142 do je za, proti vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto, 5 do je za, proti vzdržani sprejeto, 6 do je za, 6 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 7 do je za, proti vzdržani sprejeto, 8 do je za, proti vzdržani sprejeto, 1 do je za, proti vzdržani sprejeto, 2 in 3, uh osebni uniji. Kdo je za proti vzdržanje sprejeto? Štiri, kdo je za proti vzdržanje sprejeto? Sedaj bomo elektronsko glasovanje o besedilu z izglasovanjem spremembami. Konec glasovanja. Sedeminštirideset za nihče ni bil proti. Čestitam gospod poročevalec. Soglasno sprejeto. Sedaj pa Kosovo, gospa Lunaček. Gospe Lunaček ni, kdo želi spregovoriti o njenem imenu, gospod Šulc, gospa Lohbihler. Verjetno ne boste spregovorili, očitno 14 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani sprejeto. E, prihajamo na 19, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti? Prav. E, prosim, če se iz EKR tudi udeležite glasovanja. Ja, e, das mit deinen nehme ich zurück. Die Abstimmung ist geschlossen. Ist mit 25 zu 20 anyway. Sprejeto 25 proti 20. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 31. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 32 za proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 34 za, proti, vzdržani, 34 še enkrat, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti vzdržani zavrnjeno, 38 za proti vzdržani sprejeto, 39 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 2, kdo je za proti vzdržani sprejeto, e, predlog spremembe 50, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno, 52 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 3, kdo je za proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani sprejeto. Kompromis štiri, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 63 za, proti vzdržani zavrnjeno. 63 še enkrat, kdo je za, proti. EKR, er, kaj pa vi menite? Smo za. Dobro, sprejeto. Kompromis 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 73. Kdo je za? Prvi del. Proti. Vzdržani sprejeto. Kdo je za drugi del? Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno sprejeto. Eh, prehajamo na 70. predlog spremembe za proti vzdržani sprejeto. Abstimmung ist. Elektronsko glasujemo, konec glasovanja. 25 za 20 proti. Sprejeto. 74 v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani. To ni bilo jasno, bomo preverili elektronsko. Glasujemo o prvem delu. Štiriindvajset proti dvajset sprejeto. Drugi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 76, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 78, 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto. 88 za proti vzdržani zavrnjeno. 89 za proti vzdržani sprejeto. 90 za proti vzdržani zavrnjeno. 92 za proti vzdržani sprejeto. 92 za proti vzdržani sprejeto. 94 za, proti vzdržani sprejeto, 95 za, proti vzdržani sprejeto, 96 za, proti vzdržani sprejeto, 97 za, proti vzdržani sprejeto, 98 za, proti vzdržani zavrnjeno, 99 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 14 proti. Sprejeto. 105 za proti vzdržani sprejeto, 106 za proti vzdržani sprejeto, 108 za proti vzdržani sprejeto, 109 za proti vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe 1, vdove za proti vzdržani sprejeto, kompromis 8, vdove za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto, 117 za, proti vzdržani sprejeto, 118 za, proti vzdržani sprejeto, 119 za, proti vzdržani zavrnjeno, ne sprejeto se popravlja predsednik, 120 za, proti vzdržani sprejeto. 122, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, tudi zavrnjeno, 123 za, proti, vzdržani, sprejeto, 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 125 za, proti, vzdržani, sprejeto, 126 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani, sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto, 132 za, proti, vzdržani sprejeto, 133 za, proti, vzdržani sprejeto, 6 v dveh delih, kdo je za prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Sedem, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Osem, za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Deset, kdo je za? Ne, brez predmeta. Enajst, za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Dvanajst, za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Trinajst, za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tri, za? proti vzdržani, zavrnjeno štiri za, proti vzdržani, sprejeto pet za, proti vzdržani, sprejeto. Zdaj pa pa se izkuprida Miljan Mon. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Eh, s tesno večino zavrnjeno. Zdaj pa še elektronsko končno glasovanje. Konec glasovanja. 39 za, 3 je proti, 4 je vzdržani. Čestitke poročevalcu. Poročevalki pravzaprav. Jetzt kommen wir zu dem Bericht mit großen Zukunftshoffnungen. Da bo poročilo kjer imamo zelo velike upe za prihodnost. To je poročilo Preda v zvezi z Islandijo. Želite še kaj povedati, gospod Preda? No, ne, ne, že v redu. Pa začnimo z glasovanjem. Tri za, proti, vzdržani zavrnjeno, štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno 6 za, proti vzdržani, sprejeto 7 za, proti vzdržani, sprejeto 8 za, proti vzdržani, zavrnjeno kompromis 1 za, proti vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 1 za, proti vzdržani, sprejeto, 2 za, proti vzdržani, sprejeto in elektronsko končno glasovanje glasujemo. Das war's? Ja. Nee, das geht noch einmal. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 44 za, eh, noben glas proti, noben vzdržan. Čestitke. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je poročilo Gomeš mnenje gospe Gomeš, lahko kar začnemo z glasovanjem. Da, predlog spremembe 8, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 9 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto, 10 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 11 za, proti vzdržani sprejeto proti sprejeto. 31 za proti vzdržani zavrnjeno. 32 za proti vzdržani. Nisem bil pozoren, bomo ponovili, kdo je za 32. predlog spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za proti zdržani sprejeto. 12 za proti vzdržani zavrnjeno, 13 za proti vzdržani sprejeto, 14 za proti vzdržani zavrnjeno, 34 za proti vzdržani sprejeto, 35 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno 36 za, proti vzdržani, sprejeto 37 za, proti vzdržani, zavrnjeno 15 za, proti vzdržani, sprejeto 16 za, proti vzdržani, sprejeto 38 za, proti vzdržani zavrnjeno 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 17 za, proti, vzdržani, sprejeto 18 za, eh, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno 19 za ta postane brezpredmeten, 40 za, proti, vzdržani, sprejeto, 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, proti, vzdržani sprejeto, šest za, proti, vzdržani sprejeto, sedem za, proti, vzdržani sprejeto, 24 za, proti, vzdržani sprejeto, 25 za, proti, vzdržani sprejeto, 26 za, proti, vzdržani sprejeto, 27 za, proti, vzdržani sprejeto, 28 za z ustnim predlogom spremembe proti. Je kdo proti? Sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto in končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Apšivanski šlos. Konec glasovanja. Enaintrideset za, tri proti, osem zdržanih. Sprejeto. Ja, torej, poročilo je bilo eh, sprejeto in čestitamo Ani. Zdaj pa poročilo o napredku v Bosni in Hercegovini. Ja. Zdaj moramo pohiteti. Samo uh, kratko predstavitev vsakega poročila bomo imeli. Potem bodo še priložnosti. 11. decembra je rok za predloge sprememb. Eh, danes bo z nami še predstavnik Albanije eh, in do takrat moramo končati s obravnavo poročil. Dobro, sedaj pa gospod Pak. Hvala, gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi. poročilo bi lahko še enkrat predstavila, čeprav uh, smo ga obravnavali že maja. Čeprav je bil izveden popis prebivalstva, se ni spremenilo kaj veliko. Zato niso krivi ljudje samo v Bosni, ampak eh, je mogoče krivdo prevaliti na ustavo, ki jim je bila usiljena in uh, ustava ne odraža neki demokratični državi odločitev sodišče za človekove pravice v primeru Sede Finči, ki eh, govori o tem, da ne more kar vsak kandidirati za predsednika, ampak da lahko kandidirajo samo Srbi, Bošnjaki in Hrvati in drugi in da tisti drugi ne morejo kandidirati. Sodišče odločilo, da to ni mogoče. Nekaj se mora spremeniti. Spremeniti morajo nekaj, kar so jim predpisali drugi in to napačno ampak Bosna se ne more spremeniti sama. To je problem. Če tega ne bomo rešili, potem tega ne bomo mogli sprejeti niti na naslednjih letnih volitvah. Füle je 16 ur govoril z političnimi voditelji iz te države, to je bilo v Pragi, še vedno ni prišlo do spremembe. Prav tako obstajajo zelo veliki problemi, In sicer zato, ker se tri etnične skupine nikakor ne morejo dogovoriti o spravi. Razmere tam so zelo slabe. Gospodarsko zadeva izgleda slabo, slabo izgleda tudi področje pravosodja. Pravosodje sploh ni sposobno izvajati svojih odločitev. Zaostanek je tudi pri sodbah v zvezi z vojnimi zločini, zaostanki so tudi drugje. Predtem sem že povedala, da obstaja velik problem, da imamo dve entiteti, gre za Republiko Srbsko in za Bošnjaško-Hrvaško unijo. Tudi za to se niso odločili sami, ampak eh, so jim to usilili v Daytoni oziroma v Washingtonu. 140 ministrov, celo 160 ministrov je. Eh? Država je razdeljena na kantone in tako naprej. Ministri delajo drug proti drugemu, imamo torej lokalne prednostne naloge, potem kantone, potem pa še federacijo, federacija pa ni sposobna delovati in na to še Bosno, boš, bošnjaško suvereno vlado. Zadeve so res slabe. Rešitve same niso sposobni, sposobni sprejeti. Ampak spremembo institucije ne moramo uvesti mi, to morajo oni narediti sami. Oni morajo ugotoviti, da tako ne gre. 13 ministrov za vzgojo imajo tam. To ne gre. Zato, da bi, na primer, sprejeli samo en program Evropske unije na tem področju. Zelo veliko dela nas čaka, tudi kar zadeva načrt izvajanja skupine na visoke ravni, zato da bi sporozum o stabilizaciji in pridruževanju dejansko lahko začel delovati. Bosna zelo zaostaja, za njo je samo še Kosovo. Ljudje in politiki morajo razumeti, kaj ljudje od njih želijo, namreč da bi politiki delali za njihove interese. Problem v Bosni in Hercegovini je tudi korupcija. Mediji, svet posla in politika so v nelagodnem medsebojnem odnosu, mislim, da se mora nekaj spremeniti, ampak k temu lahko samo pozivamo, na to lahko opozorimo. Morda bi bilo korisno, če se ljudje odločijo, da bodo politikom dejansko rekli, sedaj tako več ne gre. Vodilni politiki ne podpirajo potrebnih reform, potrebne so reforme na področju prava dela, na področju infrastrukture, potrebne so reforme veterinarske politike. Vsaj deset let že zahtevamo, da se nekaj stori na tem področju, zato da bodo izdelki iz eh, kmetijske pridelave ustrezni za izvoz. Tega še vedno ni. Dobre volje preprosto ni vodilni politiki tega ne uvidijo. Ne gre za to, da bi institucije ovirale napredek. Ne, voditelji strank so tisti, ki ovirajo napredek. Voditelji strank imajo funkcije v teh institucijah in oni morajo opraviti še zelo veliko dela. Od nas vedno zahtevajo, da vplivamo na te politične voditelje. Mi pa ne moremo vplivati na nje, vsaj ne drugače kot to, da jih spodbujamo, da nekaj storimo oziroma nekaj storijo. Imamo sredstva iz IPE, torej instrumenta za predpristopno pomoč, ampak teh sredstev ne morejo koristiti, zato ker se ne morejo dogovoriti, kdo bo ta sredstva dejansko dobil. Na tem področju vlada verik nered in mislim, da bi bilo smiselno, da bi komisija razmislila o tem, ali je ta sredstva sploh mogoče porazdeliti, če sploh ne vemo, kdo jih bo dobil v roke ne sme iti v žepe tega ali onega, ampak mora dejansko teči v projekte. Ta problem obstaja že od 90-ih let, namreč zelo veliko imamo beguncev, ki se želi vrniti, nekaj se jih je že vrnilo, ampak ne še vsi. To moramo vedno upoštevati. Na severu Republike Srpske, v Posavini, je neko področje, ki je prazno, vse od vojne. Sploh je ni mogoče, tega področja ni mogoče koristiti v kmetijske namene, naprimer. Prej je bilo tam več eh, tovarn in eh, tudi predelovalec mesa. Zelo veliko dela nas čaka in zato moramo dati ljudem možnosti, da se vrnejo. Nekateri so se vrnili, zgradili so hiše, potem pa ne dobijo ne vode, ne elektrike, ne nič drugega. Ne morete ljudem dopustiti, da si zgradijo hiše, potem pa jim ne nudite niti najnujnejšega in jih s tem izključite iz družbe. Povem lahko, da je tako, kot je vedno bilo, spodbujam vas lahko le, da še naprej poskušamo kaj doseči. V poročilu določenih stvari nisem omenila, naprimer okoljska politika na tem področju. Prav tako ostaje odprta vprašanja in uh, mislim, da moramo ostati na tej poti. Tega poročila nisem pripravila tako, da bi lahko danes o njem glasovali, zato ker še vedno upam, da bi lahko rekli nekaj pozitivnega. Še vedno upam, da bo teh 16 eh, ur, ki jih je Füle prebil z voditelji, vodilo k nečemu, zato da bi čez dve ali tri ure lahko morda kaj dosegli, zato da bi končno končali to trpljenje, kajti to je tisto, kar je najpomembnejše sedaj. Vrata so odprta tudi za druge probleme, ki jih je nujno treba začeti reševati na področju izobraževanja, na področju vzgoja otrok, na področju LGBT, na področju zaščite žensk in tako naprej. V celoti vam lahko povem, da sem razočarana, da je poročilo tako slabo, popis je sicer bil izveden relativno dobro, ampak to je tudi vse, kar vam lahko povem na pozitivni ravni. Upam, da bodo pred Božičem politiki še kaj dosegli, kak dogovor, da bomo lahko v poročilo vključili nekaj pozitivnega, zato da bomo naslednje leto lahko začeli obravnavati druge probleme in da bo ta sporazum o stabilizaciji in pridruževanju dejansko lahko začel veljati. Hvala. Dank, eh, Doris, diese, Hvala lepa, Doris, za prikaz institucionalnih zadev v Bosni. In hvala tudi za to, da si omenila, da politiki tam nimajo dovolj politične volje, da bi kaj spremenili. Gospa Gomeš? Ne. Gospod Rovček, izvolite. Yes, our, as you know, our, our shadow is kot veste, naša poročevalka v senci danes ni mogla biti z nami. Imam torej nekaj besed v njenem imenu. Toplo pozdravljam poročilo Doris Pak. Gre za vzpostavljanje nove dinamike v postopku pridružitve Bosne in Hercegovine v EU in sicer v času do parlamentarnih volitev oktobra leta 2013. Kot je že povedala kolegica, pa ni prišlo do znatnega napredka tukaj gre za zelo kompleksno institucionalno strukturo, prav tako ne obstaja dovolj politične volje za sklepanje kompromisov in bosanski politični vodi pravzaprav ne izražajo dovolj volje za izboljšanje situacije za svoje državljene. To pa preprečuje napredek te države na poti k Evropski uniji. Poleg tega po državi razsaja korupcija, zelo veliko je še vedno tudi brezposelnosti in to prav gotovo škodi samim državljanom in pa prihodnosti države. Gospa poročevalka v senci se še veseli dobrega sodelovanja z gospod Pak. Upamo, da bomo lahko bosanskim in hercegovskim državljanom pokazali, da EU ni pripravljena dvigniti rok nad eh, Bosno in Hercegovino, vendar pa bo vse v rokah vodi političnih strank v tej državi. Hvala. Thank you very much, Mr. Ruček. Najlepša hvala, gospod eh, Ruček. Zdaj pa še. Gospod Nec. Imam nekaj pripom v imenu našega poročevalca v Senci, ki danes ni mogel priti na sestanek. Nimam več kaj dosti dodati k poročilu Doris Pak. Vse, kar je povedala, je čisto res. bi pa želela povedati naslednje. Oblikovati bi morali jasen poziv prihodnjemu odboru, naj Bosno-Hercegovino obravnava kot absolutno prioriteto in naj v razreševanje tega vprašanja vloži vsaj toliko energije, kot smo jo vložili v zbliževanje Srbije in Kosova to ni bilo enostavno, daleč od tega. In eh, če se temu ne bomo tako posvetili, če se na reševanje tega vprašanja ne bomo primerno osredotočili, tudi ne moramo pričakovati veliko napredka strani ljudi v Bosni in Hercegovini. Seveda morajo biti pripravljeni sodelovati v to vrstnem delu, če bomo s tem delom začeli to bi bilo torej nekaj dodatnega, kar bi bilo treba upoštevati v prihodnje. Najlepša hvala. Najlepša hvala, predsedujoči, pravi gospa Cornelisen. Mislim, da se vsi lahko strinjamo z gospod Doris Pak, da smo lahko precej razočarani na tem, da se ni nič kaj dosti spremenilo v zadnjih letih, mislim, da bi prav gotovo morali poudariti upoštevanje sodbe Vinči. To je pomembno. Treba pa bi bilo bistveno prevetriti tudi samo ustanovo za to, da bi Bosna in Hercegovina sploh lahko začela funkcionirati kot država. To je glavno izhodišče glede na to, da ni prišlo do nobenih rezultatov, do nobenih pozitivnih sprememb, do nobenega uspeha, skladno s tem znižujemo tudi naša pričakovanja, tako da bomo lahko poročali vsaj o določeni meri napredka. Pa tudi to nam ne uspe vedno. Želela bi si nekoliko bolj kritične drže strani mednarodne skupnosti. Popolnoma se strinjam z gospod Nates ki pravi, da je bistvenega pomena, da bolj prioritetno obravnavamo odnose z Bosno in Hercegovino. In prav gotovo moramo zauzeti skupno enotno stališče skupaj z vsemi drugimi državami v mednarodni skupnosti na tem območju. Prav tako moramo nekoliko bolj kritično obravnavati tudi položaj Republike Srpske v tem poročilu v predlogih sprememb bi morali torej povedati, da moramo biti kritični, vendar konstruktivni. Najlepša hvala. Gospod eh, Donovan, bi želeli kaj povedati? Ne. Potem pa še gospod Vuljanič. Thank you, president, and thank the reporter on... Uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Lepo se zahvaljujem tudi poročevalki za opredelitev nekaterih pozitivnih vidikov pri tem dosegu, torej Bosne in Hercegovine. Če kdo to razume, je to gospa Pak. No, Bosna in Hercegovina je v samem osredju problematike. Ima zelo veliko potencijala, tega se moramo zavedati, vendar pa se je trenutno vse na tej točki tudi ustavilo. Ti ljudje vedo, kako živeti skupaj. To so znali že stoletja. Na tem območju so tri religije, tri, štiri narodnosti, etnične skupnosti in tako dalje. Skupaj so živeli, se imenovali raja, torej običajni ljudje z drugimi besedami. Tisti, ki pa ne znajo živeti skupaj, so bosanski politiki. Sporazum je bilo odlično sredstvo za zaključek vojne. Vendar pa to prav gotovo ni nekakšen mehanizem, na osnovi katerega je mogoče organizirati vodene države. Na osnovi nesporazumov ne morete voditi države. To ne deluje. In to je tudi čisto jasno v primeru Bosne in Hercegovine. Pri Bosni se ne smemo udati. Zdaj se spominjamo začetka prve svetovne vojne, katere povod se je pravzaprav zgodil v Sarajevu. In Evropska unija je trenutno tudi odgovorna za prihodnost Bosne. Težava pa je, da se tamkajšnji politiki še niso naučili sklepati kompromisov. Morda zaradi tega, ker niso bili v to prisiljeni. Svoje kompromise so sklepali z rožem. In zato se tega niso naučili, tega se bodo morali naučiti, mi pa moramo na njih pritiskati. Političen pritisk je pravzaprav neprijeten koncept, ne zdi se preveč demokratičen, vendar pa bi morali ta koncept uporabljati in bi morali to povezati na jasen način tudi s sredstvi, ki prihajajo od tukaj v Bosno. tam pravosodje in organi pregona ne delujejo dobro, tam imamo nekakšne lokalne šerife in pa plemenske glavarje, tako rekoč. In takšna ureditev bi se morala spremeniti, če si želi Bosna prizadevati napredovati po kakršnikoli poti evropske integracije. Po mojem mnenju bi morali sporočilom še nekoliko več pritiska začeti izvajati tudi na same bosanske politike, pa tudi na institucije Evropske unije, ki so odgovorne za organizacijo teh strategij in pa za izvajanje potrebnega pritiska. Najlepša hvala. Gospod Posel, hvala lepa. Postavljeno je bilo vprašanje, ali se je kaj pozitivno spremenilo od zadnjega poročila o Bosni. Nekaj pozitivnega se je že zgodilo, Hrvaška je postala članica Evropske unije. Evropska unija sedaj meji neposredno na Bosno in Hercegovino. To povzroča določene težave, neom in tako naprej, državljanstvo in še številne druge, ampak po drugi strani je to idealna priložnost za čezmejno sodelovanje med Evropsko unijo in sosedščino. Tudi obmejne regije lahko sodelujejo, zato da se začno gospodarsko razvijati, ne pa da vsa sredstva tečejo v Sarajevo. Mislim, da je zelo pomembno, da se Bosna in Hercegovina še bolj približa Evropski uniji, sedaj ko na njo tudi meji. Kar zadeva ostavo, strinjam se z Doris Pak. Hvala lepa, da je to tako jasno povedala. Združene države Amerike so ljudem tam usilile ustavo. Vojna je bila konec, to je bila neka rešitev, ampak to ni dokončna ureditev za mir. Oni morajo sedaj spremeniti ustavo, ki smo jim jo usilili. Ne glede na to, da smo vsi razočarani na tem procesu, jih ne smemo pustiti na cedilu dva pristopa predlagam. Mladi. Nekaj mladih je v Bosni ostalo, nekateri so odšli, ampak sedaj so na ulicah. Moramo krepiti njihovo izobraževanje, zato da bomo pomagali oblikovati novo generacijo politikov in krepiti moramo tudi lokalno samoupravo, kajti država se bo obnovila samo od eh, spodaj na vzgor podpirati moramo izobraževanje mladih in spodbujati lokalno samoupravo. To je po mojem mnenju najbolj pomembno za prihodnost. Hvala. Najlepša hvala, gospod Poslet. Zdaj pa me zanima, ali bi lahko spregovoril še kdo iz direktorata za širito. Najlepša hvala. Komisar Füle je res večkrat poudaril, da želi Evropska unija pomagati Bosni da preide fazo iz Daytona v Brusel in spoštovanje sodbe Sejtič Finči je prvi korak na tej poti, s tem se odpira pot k temu, da bodo bosanci lahko prešli to oviro. In pri tem jih bomo spremljali. To je naša odgovornost, naša zadožitev in to mora biti tudi prioriteta. Naj bi zapravil 16 eh, ur brez kakršnega koli počitka ta teden, če to ne bi bila prednostna naloga za. In takoj potem je razposlal svojo ekipo v Bosni in trenutno že potekajo pogajanja v Bosni in Hercegovini, da se razreši vprašanje povezano s sodbo Sejdič Finči. Obravnavali smo številne zadeve in deloma smo se glede nekaterih stvari strinjali, še posebej glede. torej ljudske zastopanosti. Moramo pa prepričati še vode. Če ne bomo zagotovili izvajanja sodbe Sejdič Finči, se bomo morali držati še umestnega sporazuma. Po Pragi smo si želeli, da bi lahko takoj zaprosili svet, da sprejme nekakšno odločitev ali sklep glede začetka veljavnosti. 1. februara naj bi bilo to. Zdaj pa še vedno čakamo na končni sporazum glede sodbe Sredič Finči in delujemo v to smer. Če jim ne bo uspelo sprejeti tega sporazuma, pa bi lahko prišlo do zaustavitve tega procesa. To se je najbolj pogosto pojavljalo tudi v našem poročilu. Seveda štejemo tudi na bosanske državljane, ki so izkazali interes za napredek in izvajajo zdaj tudi že veliko pritiska na svoje vode, tako da si ne bi uničili evropskih izgledov. To je nekaj zelo pomembnega, še posebej, če razmišljamo o prihodnjih volitvah. 5. maj je tisti datum, za katerega si prizadevamo, takrat naj bi prišlo do nekaterih ustavnih sprememb, sprememb v volilni zakonodaji v Bosni, vsaj upamo, tako da bomo to lahko imeli že pri naslednjih volitvah oktobra. No, tam je kolese, zelo težko, časa že primankuje do konca leta je to ne treba še vključiti v sam zakonodajni postopek, zato da bodo volitve tudi skladne z evropskimi standardi. Kot je povedala poročevalka, je tudi svet Evrope povdaril, da bi nesprejetje teh določb pravzaprav ogrozilo legitimnost in pa demokratično v bodočih izvoljenih eh, organov. Doris? Hvala, čisto na kratko. Zahvaljujem se za prispevke, ampak eh, nekaj želim povedati. Gospa Kornelisen je, ne, gospa Nec je rekla, da moramo bolj skrbeti za to, da bodo ljudje tam razumeli, da resno jemljemo njihove pomisleke. Sama menim, da bi morali več voditeljev spodbuditi, da se oglasijo tam, občutek imam, da se ljudje postijo oziroma počutijo zapuščene. Visoki predstavnik je tam, on sicer more biti tam, ampak, ampak če bi nekdo prišel, ki je poznan v Evropski uniji, in čisto jasno bom povedala, če bi kanclerka Merklova šla tja in imela tak govor kot v Beogradu, potem bi morda več ljudi opazilo, da imamo interes za to in da bi bilo morda koristno, da bi ravnali drugače. Svoje voditelje moramo spodbuditi, da ne bodo leta 2014 menili in razmišljali samo o začetku vojne, ampak da bi razmišljali o tem, kako bi našli izhod iz te krize. To sem želela omeniti v poročilu, ampak eh, morda bom to povedala kasneje. Sicer pa hvala lepa za vaše komentarje in uh, z veseljem bom sprejela tudi predloge sprememb. Doris, uh... Najlepša hvala, Doris. Zdaj pa naj me zanim še uh, rok za amandmaje oziroma predloge spremembe. 11. december ob 18. začer torej. Potem predlagam, da nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu Saudska Arabija, njeni odnosi za Evropsko unijo ter uloga na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Gre za prvo obravnavo osnutka poročila in eh, zato predajam besedo poročevalki gospe Gomeš. Uh, and, uh, I, I'd like to call the attention... Najlepša hvala. Kolege bi želela opozoriti, da je to prvo poročilo Evropskega parlamenta o Saudski Arabiji. Vsaj kolikor vem. Saudsko Arabijo sem obiskala pred približno tremi tedni, zato da sem zbrala potrebne informacije. Gospod Marčin iz našega sekretarjata je bil z nami in prav tako tudi drug član iz osebe, gospod Mamedov. Obisk je bil zelo koristen, vzpostavili smo stike na visoke ravni v vladi, prav tako smo se pogovorili s predstavniki civilne družbe v Saudski Arabiji, tem se zahvaljujem. tudi predstavnik znotraj Evropske delegacije je bil zelo dobro obveščen o Saudski Arabiji. Imela sem srečo, da me je spremljala tudi gospa, ki je nova članica Šure. 13 žensk je bilo pred nedavnim imenovanih v ta organ in prvič je bila ženska članica v tej funkciji. Da je torej spremljala tujo delegacijo v vseh različnih kontekstih in situacijah. To je bilo zelo dobro, dobili smo nekakšen notrnji pogled v to, kaj se dogaja v državi. To je država, ki je izjemnega pomena za nas, za Evropsko unijo, v vseh smislih, gospodarsko, komercialno, trgovinsko. Država pa je pomembna tudi kot partnerica v tej regiji. Čeprav imamo veliko strahov in pomislekov glede tega. kako njihova politika poteka v tej regiji in pa tudi na globalni ravni. To ni nekakšna demokracija, to je absolutna kraljevina. Šurski svet obenem ni parlamentarni organ, gre za nekakšen posvetovalni organ, ki pa lahko ima seveda določen vpliv. Čeprav vlada pravi, da je svoboda vere zagotovljena za vse vere, ker ljudje lahko veri sledijo na zasebni ravni, to pa ni čisto res. Uradna vera je še vedno islam. To upravičujejo na ta način, da je Saudska Arabija pravzaprav rojstni kraj te vere islama in tudi varuje. Dva glavna kraja čaščenja te vere. No, ne vem pa, če je to čisto skladno za odgovornosti Saske Arabije, ki je kljub temu ratificirala številne mednarodne instrumente in sporozume. Druga težava pa je povezana s težavo, ki pomeni številna protisloja, to je država, ki se sooča z zelo konzervativnim islamskim vahabizmom, ki je zelo vpliven. Obenem pa številni posamezniki, tudi tisti, ki delujejo v vladi in tudi tisti, ki delujejo v okviru kraljeve družine oziroma so njeni člani, menijo, da je skrajna razlaga islama, nekaj, kar preprečuje razvoj te države. In to je postalo jasno tudi po srečanju z ministri in člani kraljeve družine. Te napetosti torej obstajajo in še posebej ponazarja dejstvo, da je ogrožena tudi situacija žensk. V 50. in 60. je potekala razgreta razprava tudi zaradi pritiska američanov, prišlo je do odločitve, da se ženske pošle v šole, vključi v izobraževalni proces, temu so skrajneži seveda nasprotovali, vendar je do tega vseeno prišlo. No in po zaslugi tega je zdaj prišlo tudi do veliko večjega deleža kvalificiranih izobraženih žensk v Savske Arabiji, ki se borijo za svoje pravice pod zelo težkimi pogoji. In zato imate zdaj teh visoko, 30 visoko kompetentnih eh, ženskih predstavnicov v šuri, v vladi, ki predstavljajo tudi stališče Saudske Arabije. Prihaja pa tudi do precejšnjega ločevanja, segregacije. Srečali smo tudi nekatere ženske iz univerze. Univerza je izjemna, ima celo svojo železnico in eh, to je res izjemen forum za razvoj področja ženskih pravic in pa uh, njihove, krepitve njihove vloge. No, te se borijo na zelo inteligenten način. Bilo je govora o tem, ali naj bi ženske dobile dostop do malo prodajenih delovnih mest. In a, eh, potem so kot argument predstavili to, da menda ne morejo moški prodajati ženskega perila, ampak to morajo biti ženske, naprimer. In tukaj je šlo za nekakšen pameten obrat tega argumenta segregacije. No in eh, to je, bil pravzap, to je bila pravzaprav vstopna točka v prodajo, ki pa se zdaj širi še na druge vidike. 160 tisoč eh, diplomiranih žensk eh, študira potem tudi v tujini, v združenih državah in tako dalje. Več kot 60 odstotkov teh žensk. 60 teh eh, študentov je žensk in um, to bo doprineslo številne spremembe v nekaj letih. Tukaj se veliko pogovarjamo tudi o vozniških dovoljenjih. Ministr za pravosodje je bil tukaj z nami, nasprotoval je vozniškim dovoljenjem za ženske, po drugi strani do tega ne bo prišlo. Uh, Ljudje se torej borijo za to, da bi omogočili vozniška dovoljenja za ženske, vendar pa teh dovoljenj ne izdajajo. Gre za nekakšen srednjeveški sistem, ženske naj bi imele nekakšnega moškega varha, če to ni mož, mora biti to oče, če to ni oče, mora biti to brat, če teh ni, je to lahko celo sin, kar je lahko precej ponižujoče. In škodljivo tudi za temeljne svoboščenje in pravice žensk. In na to so me opozorile številne ženske, vključno s članicami kraljeve družine. Obenem pa je določena uradnica dejala tudi, da gre kot eh, za nekakšen pas v avtomobilom, da in gre tukaj le za vašo zaščito. No, sem pa srečal v Saudski Arabiji tudi nekatere razsvetljene moške, seveda tudi to moram povedati. Med najbolj nazadnjaškimi potezami v Saudski Arabiji so tiste, na katere so me opozorili nekateri ljudje v smislu naših vrednot. Obenem pa sem morala povedati, Da, pravzaprav v realnosti nisem videla, da bi tukaj bili še vedno v srednjem veku. Ni več eh, kamel na cestah, tukaj so zdaj seveda vozila. Zelo sem bila navdušena tudi nad določenim napredkom, na katerem so me pozorili predstavniki socialne, civilne družbe. Tudi ženske so seveda članice civilne družbe. Prihaja do težav z nekaterimi manjšinami, s šiitsko manjšino naprimer, z delavci imigranti. Tam smo bili, ko se je začela kampanja proti nezakonitim delovcem, migrantom. Med 28 milijoni ljudmi, ki tam delajo, 9 milijonov tujcev in številni od teh eh, so nezakoniti priseljenci. Tukaj prihaja do precejšnjih težav tudi zaradi varnosti, tako kot v Evropski uniji, tam pa še toliko bolj. Uh, zaradi tega, ker tam obstaja nekakšen občutek, da gre za infiltracijo v različne organizacije iz juga, iz zimna in tako naprej. In kampanja se je odvijala na zelo brutalen način. To je država mladih in ti mladi potrebujejo delovna mesta. Bolj, ko so ljudje izobraženi, bolj, ko so standardi visoki, bolj si želijo tudi aktivne udeležbe v družbi. Potrebujejo torej službe. Številne službe seveda zasedajo tudi tujci. In eh, proces tako imenovane saudarizacije naj bi spodbujal zaposlovanje savskih državljanov. Vprašanje pa je, ali bi izobraženi lahko prevzeli tudi nekatere službe na nižji ravni, naprimer službe v komunali in tako dalje. Bila sem tudi na srečanju v AKP v Etiopiji. Številni migranti prihajajo tudi iz Etiopije in drugih držav. No, če vzamemo primer Etiopije, približno 80 tisoč eh, migrantov prihaja nazaj z leti in to je izjemno breme za Etiopijo, ne glede na to, kako narobe se vodi to državo. Gre torej za realno breme. Prišlo je tudi do nekaterih resnih incidentov. Saudsko arabska vlada krivi migrante, ki se tudi zelo izrazito se odzivajo. Tri posamezniki so bili ubiti in tako dalje. Zdaj pa še nekaj bolj tako imenih strateških pripomb. Zdaj smo bili tam v zanimivem času, ko je že prišlo do naznanitve sporozuma z Iranom. In eh, zaradi tega se je pojavila tudi precejšna negotovost, pa veliko strahov v Saudski Arabiji. Tam so precejšna razhajanja med, re, med različnimi državami te regije, Saudsko Arabijo in Iranom. Je pa to več kot le verski razkol, ne gre torej le za sunite in šiite. Uh, torej na eni strani v Savski Arabiji in po drugi strani v Iranu. Gre tukaj tudi za umešavanje Savske Arabije v iransko politiko v 70-ih letih. Tudi to je povzročilo številne konflikte. Ko sem bila na poti v Savsko Arabijo, sem prebirala članke, ki so jih zapisali člani kraljeve družine, ki so pravili, da če bo do takega sporazuma prišlo, se bo zdelo, kot da nas je Zahod izdal, američani še posebej. Ne pozabite, nekaj tednov prej Saudska Arabija ni želela sprejeti sedeža na varnostnem svetu Združenih narodov in prišlo je do zelo emocionalnega odziva. Saudski ambasador je namreč slavil volitve, nekaj ur pozneje pa je dobil navodila, da se umakne po zelo intenzivni, naporni kampanji, ki trajala več let in na koncu katere je bil izvoljen. No in tako so izrazili nezadovoljstvo nad tako imenovano izdajo američanov, saj sami so tako opredelili. Saj se zdaj povdara te nove odnose z Iranom. Tukaj pa gre tudi za jasno navezavo na Sirijo. Savska Arabija je seveda zelo upletena v podporo koalicije, ki deluje proti Al-Asadu. To je seveda dobro, vendar ima tudi svoje implikacije, posledice. Saudska Arabija je izvedla zelo impresivno delo v smislu nadzora finančnih transakcij, tako da ne bi prihajalo do nadaljne podpore sekcij Al-Kaide, še posebej tistih, ki, kot vemo, so sodelovali pri napadih 11. septembra. Saudska Arabija je tudi ena izmed glavnih tr tarč Al-Kaide. Al-Kaide želi obnoviti kalifat ali kakorkoli že temu rečejo v Saudski Arabiji. Vendar pa ne morejo nadzorovati tudi nekaterih eh, zasebnih dejavnosti in dobrodelnih dejavnosti, dejavnosti samih državljanov, ki delujejo tudi iz tujine z zasebnimi transakcijami. Bili smo priča tudi zelo impresivnemu programu za rehabilitacijo nekdanjih pripornikov v Guantanamu in mislimo, da je to delo zelo dobro, seveda je tudi drago. To pa dosega neko omejeno število posameznikov, kljub temu, da je to hvali vredno. Obstaja torej ta protislove. V Siriji smo videli, da prihaja tudi do nekakšne konkurence, tekmovalnosti med Saudsko Arabijo in Katarjem, in na to ima zelo negativne posledice v smislu podpore nekaterih terorističnih skupin, ki delujejo v Siriji. Na svetu so se deloma pogovarjali v smislu teh pomislekov tudi zaradi tako imenovane izdaje Združenih držav, ko se je vlada Obame odločila, da se ne bodo zauzeli za vojaško delovanje zoper eh, režimu Al-Assada. Razprave, ki so potekale tam, so bile nekaka posledica tega razočaranja. In eh, tudi člani kraljeve družine so dejali, no, če je zdaj prišlo do sporazuma z Iranom, bi morda morali imeti tukaj eh, tudi možnost vplivati na jedrski sporozum z Pakistanom. Tudi to bi morda morali umakniti. Z ambasado Saudske Arabije smo se že pogovarjali o našem poročilu, zdaj imamo nekakšno skrajšano verzijo. To bi lahko še dopolnili, razširili, nekoliko bolj uskladili z izhodiščnim besedilom. Eden pomemben argument, ki ga je predstavil saadski ambasador. Pa je tudi bistveno bolj pozitiven in sicer, da moramo upoštevati jedrski sporozum z Iranom. Saadski sogovorniki, še posebej na ministrstvu, so izrazili določeno volje, da bili pripravljeni spostaviti nove odnose z Iranom. Sama sem bila pred nekaj tedni v Iranu in eh, zaznal sem tudi določen interes strani njihovih predstavnikov. Tega torej ne moremo izključiti na celi črti, to bi bilo uporabno. Mislim, da bi to trajalo precej dolgo, tega časa nimamo na voljo. Bi vas pa želela opozoriti še na, na to, da bo časovni rok eh, za predlog sprememb podaljšan, torej ne bo prišlo do tega 10. decembra, pa bomo o tem glasovali šele konec januara. Časovni rok bi torej želela preložiti na 6. januar, tako da si bodo kolegi imeli dejansko priložnost ogledati celo zadevo, besedilo, komentarje predstavnikov iz Saudske ambasade, tako da bodo lahko vložili predloge sprememb, ki bodo relevantne za to poročilo. Potem pa še zadnje, to poročilo ni vezano le na Saudsko Arabijo, ampak tudi na ulogo na področju Severne Afrike v državah arabske omladi. Tudi tukaj prihaja do določenih protislovij. Uh, v Libiji je veliki mufti izdal fatve za ženske, ki vozijo. Uh, rekel je, da to ni namenjeno njim in uh, nek uh, pridigar v Saudski Arabiji je to podprl. Ampak v Saudski Arabiji so mi potem povedali, da ta oseba vsekakor nima vpliva, ni dovolj vpliv, vplivna, da uh, daje take pozive. Ampak zanimivo je, kako so nekega človeka v Saudski Arabiji izrabili uh, za to, da je širil zelo eh, neprijetne eh, novice in neprijetna sporočila v Libiji. Eh, ne samo glede vožne žensk, ampak tudi glede ženskih učiteljic in tako naprej. Morda to ni uradna politika Saudske Arabije, vendar pa je vse skupaj povezano tudi z grdimi načini, kako se ta sporočila prenašajo naprej.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 Jasno je, zakaj gre. Gre za obravnavo verskih skrajnosti, tudi na vodilnih položajih so nekateri obremenjeni s tem, tisti, ki imajo na voljo vsa sredstva, tisti, ki razpolagajo, tudi sredstva, ki prihajajo iz Zahoda. Življenjska raven številnih posameznikov pa ni tako dobra. Prihodki so zelo nizki in enako velja za plače. Plače tistih, ki prihajajo iz držav tretjega sveta in se tam zaposlujejo. Ti v Saskoj rabi živijo pod grozovitimi pogoji to pa ne velja le za Sadsko Arabijo, ampak tudi za Združene Arabske Emirate. Morda veste, kaj se je zgodilo pred približno dvema letoma. Predstavnica krleve družine Saudske Arabije je bila tukaj takrat z približno 20 služabniki. Ena izmed teh služabnic je govorila tudi z določenimi posamezniki tukaj in prišlo je do nekaterih eh, primerov, ki so pokazali na nečloveško ravnanje z temi osebami. In eh, to ni edinstveni primer, do tega prihaja po celem svetu. Morda se bodo zadeve postopoma izboljšale. Morda bodo čez deset let dejansko ženske lahko vozile uh, avtomobile, morda bodo lahko pridobile diplomo iz prava, naprimer. Moramo pa razmišljati, kaj pravzaprav sploh lahko naredimo. Kaj naredimo tudi v sistemu, kjer velja šeriatsko pravo. Tukaj so številni negativni vidiki, ki jih ne moramo tako spregledati. Naj vas opomnim, kaj se je zgodilo prejšnje leto. Neka mladenka iz Šrilanke je bila usmrčena zaradi tega, ker je mati te deklice menila, da je bila ta odgovorna za smrt svojega dojenčka in zaradi tega kljub eh, našim naporom ni bilo mogoče rešiti te deklice. To, kar se dogaja, je v popolnem nasprotju z človekovimi pravicami. In tukaj naj se navežem še na to, o čemer smo se pogovarjali o Kanadi. Tudi Kanado smo prosili naj sprejme določene določbe vezane na človekove pravice. Ne vem, ali bodo Evropsko unijo sploh upoštevali Ženske imajo včasih celo manj pravic kot eh, živali v teh državah pravzaprav in to je res nezaslišano. Tudi kraljeva družina je tista, ki je odgovorna za to. Kraljeva družina ima na voljo vsa sredstva. Seveda prihaja do določenih trenj, ambasadori se želijo z nami srečevati, se pogovarjati, pravijo, da gre tukaj za verska vprašanja, ki jih eh, ni mogoče razrešiti. Vendar pa, če je vera tako močno vezana na politični sistem, potem ne vemo, s katerimi sogovorniki nas se pravzaprav sploh pogovarjamo in pogajamo. In gospod predsedujoči, zdi se mi, da bomo na koncu dejansko dobili poročilo, ki bo še preveč pazljivo. Vsi pa se dobro zavedamo, da se ta sistem, ta država najverjetneje ne bo spremenila. zaradi verskega fundamentalizma ne bo prišlo do spoštovanja človekovih pravic. Nikomor ni v interesu, da bi spreminjali obstoječo situacijo. In zaradi tega je situacija takšna, kot je. Kaj ne bi storili? Ali bomo odprli vrata takemu delovanju, Številne države se obnašajo na podoben način, ne le Saudska Arabija. Saudska Arabija vpliva tudi na nekatere druge države v regiji in njihov vpliv je obžalovanje vreden. Ko sem sama hodila v šolo, se nismo učili o različnih religijah v Afriki. Morda smo si takrat uh, vse razlagali, kot da gre tukaj za nekakšno čaščenje idolov, potem pa smo se šele naučili, da so vsi pravzaprav fundamentalisti, uh, muslimani, potem so nas želeli prepričati, da so vsi teroristi in tako dalje. Vendar mislim, da to ni bistveno vprašanje. Bistveno vprašanje je, kdo podpira finančno gledano teroristične dejavnosti. Te države pobeno tudi nima več eh, toliko teže na jedrski ravni kot v preteklosti. Evropa se je tudi v tem smislu nekoliko zbudila z določanjem cen in pogajanji o nafti. Saudska Arabija obenem želi vplivati v čim večji meri na vse, kar lahko. In Evropska unija v zunanji politiki na tej ravni nima ne vem kakšnega vpliva. Govorili smo tudi že o Armeniji, o nekaterih drugih državah. In povedati moram, da sami lahko vidimo zdaj tudi, da tudi arabsko vlad ni privedla do ne vem kako dobre situacije. Gre za predvsej obupano situacijo, ki je popolnoma v nasprotju z tem, kar bi bilo dobro za ljudi. Zdaj moramo prepričati ljudi, tako da bodo razumeli, da je treba nekaj narediti, da je treba izvesti nekatere konkretne ukrepe, s katerimi se bo zagotovilo spoštovanje ljudi. potem pa še smrtne kazni. Tisti, ki uporabljajo žerijatski sistem, uporabljajo ta sistem, kakor si želijo. Čisto poljubno. Nekdo reče, no, obsodim, obsodim te na smrt, lahko pa ti tudi oprostim to, če je treba. Nekoga obsodijo na smrt, nekomu odrežejo ude, gre, gre za grozovite zadeve. ενδιαφέρον και τα συμφέροντα και της Ένωσης γιατί αποτελεί υποτίθεται ένα Ραζούμεμ eh, da ima Evropska unija tukaj svoje interese, da so v igri pomembne stvari, kajti Saudska Arabija je stebr stabilnosti, eh, zelo pomembna je, ko gre za splošno stabilnost. Gospa Gomeš, mislim, da se bomo morali dogovoriti o tem, Morda bi lahko našli neko srednjo pot, ki bo sprejemljiva za vse. Eh, ne želimo eh, se preveč šupiriti, eh, da ne bi oni potem imeli slabe slike o nas, hkrati pa moramo stvari jasno povedati. Kaj ti oni imajo energijo in oni eh, potem izvajajo svoj vpliv the, the timing. E, Marita, malo predolgo si govorila, zdaj se bomo bolj držali časa za govor. Gospa Neitz, v imenu skupine Alde. E, dragi kolegi, Ani želim čestitati za njen pogum, ker je sprejela temu, ki je zelo občutljiva in tudi zelo težavna. Ni lahko pripraviti takega poročila na konsistenten eh, način in to je pokazala tudi gospa Janaku v svojem desetminutnem govoru. Vendar pa je problem tukaj naslednji. Kakšne odnose lahko razvijemo eh, z državo, kot je Saudska Arabija, glede na to, da vemo, kakšna je situacija v sami državi kakšen je najboljši način spodbujanja sprememb. E, zelo jasno je, da so se številne stvari spremenile. E, šlo je počasi, ampak do sprememb je vendarle prišlo. In jasno mora biti, da trenutna situacija mogoče ni vzdržna, ne glede na to, kaj je povedala prejšnja govornica. In to iz preprostega razloga človeško gledano bomo vedno našli ljudi, ki bodo bolj radikalni od nas samih. Torej, razen, če ne razvijemo načina, kako eh, vnesti več odprtosti in transparentnosti, eh, s tem tudi demokracije in spoštovanja človekovih pravic v družbe, kot so zalivske države in Saudska Arabija, obstaja tveganje da bo eh, tam prišlo še do več eh, radikalnega terorizma, do več radikalizma in terorizma. Torej, vedno bomo našli ljudi, ki bodo bolj eh, radikalni, bolj skrajni v svojem razmišljanju kot mi. In Zato bi morali biti še bolj eh, strogi, to pa bo težavno, težka pot je pred nami. Ana je govorila iz lastnih izkušenj. Sama sem tudi bila eh, v prejšnjem političnem življenju večkrat na misiji v Saudski Arabiji in vedno sem ustrajala pri tem, da se pogovorimo tudi z ženskami, eh, s predstavnicami iz politike, iz Eh, podjetniškega življenja, gospodarstva in srečala sem resnično neverjetne osebnosti. To so ljudje, ki želijo, da se Saudska Arabija razvije v pravo smer. Mi eh, v bližnji prihodnosti še celo bolj kot eh, ZDA bomo potrebovali nafto, ki prihaja iz tega dela sveta torej, da bi povsem prekinili stike zaradi grozljive situacije na področju človekovih pravic, to ni spremljivo in glede tega moramo biti iskreni. Mislim tudi, da geopolitičnim odnosom v svetu to ne bi koristilo. Res je, da uh, muslimanske pobude, ki jih financirajo, Saudska Arabija in zalivske države pridobivajo uh, vpliv v Afriki. In to je razvoj, ki ga ne pozdravljam in s katerim nisem zadovoljna, kot tudi večina med nami ne. Eh, vendar se moramo vprašati tudi, zakaj jim puščamo tako odprte roke, zakaj jim dajemo toliko priložnosti, da razvijajo takšne dejavnosti in tak vpliv pripravljena sem se pogovoriti z Ano in z njo sodelovati, da bi skupaj našli načine, kako zajeti vse te skrbi, ne da bi Saudsko Arabijo eh, pri tem predstavili v preslabi luči, ne da bi bili pri tem preveč naivni. Na, naslednja je na vrsti eh, gospa Lohbiller, ampak vse želim upozoriti, da imamo pred prihodom albanskega predstavnika še eno poročilo na dnevnem redu. Zato vse prosim, da ste kar se da kratki. Hvala. Tudi jaz se želim zahvaliti Ani Gomeš za dober osnutek priporočila. Sami bomo podali nekaj predlogov sprememb, predvsem se bomo osredotočili na človekove pravice bomo pa pogledali tudi UPR, periodični sistem ocenjevanja in pregleda, ki trenutno poteka v Ženevi. Tako bomo dobili dober pregled eh, nad tem, kje, na katerih področjih se reforme dobro izvajajo in kje eh, so še problemi. Mislim, da je Ana dobro naslovila države na področju človekovih pravic. Samo dva manjša predloga sprememb bi imela, eh, eh, eh, ko govorite o ukinitvi smrtne kazni, bomo mi podali predlog spremembe, da se poudari, poudarijo tudi potrebne spremembe na področju sodstva in pa telesnega kaznovanja. Potem pa aktivisti in pa nevladne organizacije na področju človekovih pravic. Zelo pomembno je, da jim zagotovimo ustrezna dovoljenja, da bodo lahko izvajali svoje delo na ustrezen način. Podali bomo tudi predlog spremembe, da spodbudimo to, kar je bilo tam eh, napovedano na obeh ministrstvih, tudi na Ministrstvu za notranje zadeve med mojim obiskom v Saudski Arabiji, torej, da naj bi obstajala tudi možnost nadzora nad eh, procesi na sodišču oziroma na sodiščih, ko gre za zapornike in pa tudi tuje eh, obtožene. Potem eh, delavci migranti, tudi tukaj bomo podali predlog spremembe, s katerim želimo opozoriti, da je julija prišlo do večjih reform eh, na tem področju. Eh, ukinjen naj bi bil sistem kafala in vzpostavljeni odnosi med delodajalci in zaposlenimi. Poudarili ste tudi negativne posledice sistema moških eh, spremljevalcev oziroma skrbnikov. Želimo, Eh, tudi eh, poudariti politike na področju izobraževanja, še posebej visokošolskega izobraževanja za ženske. Eh, ne želimo samo pozdraviti tega, da je v šuri zdaj več žensk, želimo si tudi dejanske stike s tem svetom. Mm, mi smo internetna družba in Želimo spremljati tudi svobodo izražanja in medijsko svobodo v Saudski Arabiji. Na področju človekovih pravic bomo torej podali nekaj predlogov sprememb, eh, osredotočili pa se bomo tudi na to, kar si omenila v svojem nagovoru, da naj bi eh, Saudska Arabija eh, bolj aktivno in konstruktivno sodelovala v Iranu, tudi ko gre za sporazum. Hvala, gospod Tenok. Tukaj gre za občutljivo področje in eh, svoje zelene kolege in Ano, mm, ki podpirajo Iran pri tem novem sporazumu, da se tukaj upošteva tudi spoštovanje človekovih pravic v obeh državah, v Islamski republiki Iranu in v Saudski Arabiji. A vendar pa to poročilo ne obravnava samo človekovih pravic. Zelo jasno mi je, da Saudska Arabija ima zelo represiven socialni sistem, še posebej, ko gre za pravice žensk, eh, pravice nemuslimanov in tako naprej. Mm, to poročilo je bilo pripisano nam, torej moramo ga obravnavati tudi z vidika zunanje politike. Kraljevina Saudska Arabija je bila zaveznica. Zahoda proti ekspansionizmu Irana, še posebej, ko gre za jedrsko orožje in razvijanje tega orožja, pridobivanje orožja v zalivskih državah, saudska vlada kot tudi izraelska vlada je previdno pozdravila eh, konferenco Ženeva 2 in je tudi eh, pozvala Iran eh, k jedrskemu programu za miroljubne namene. Potem pa džihadistične skupine v Siriji. Eh, zanima me, če ima poročevalka eh, kakšne dokaze, da bi saudska vlada neposredno podpirala obrožene skupine v Siriji. Rekli so, da to dajo samo nacionalnemu svetu v Siriji ampak eh, sam sem eh, dobil tudi novice od alternativnih virov in eh, svet naj bi neodvisno od vlade tudi dajal denar in orožje upornikom v Siriji. Mm, tudi sama Saudska Arabija je utrpela napade Al-Kaide, tako da je cela eh, situacija nekoliko zmedena. Eh, salafistične skupine naj bi bile povezane z Al-Kaido v, eh, v Magrebu, potem Boko Haram obstaja in obstajale naj bi povezave med vsemi temi terorističnimi skupinami. Ampak gotovo so vahavici financirali izgradno mošeji v drugih delih sveta, tudi v eh, Makedoniji in drugot na Balkanu. Mm, v albanski skupnosti v Makedoniji, naprimer, tam so dovere zauzeli bolj eh, trd eh, pristop. Vedno lahko govorim o Balkanu. Potem 16. in 19. točka. Eh, tukaj se omenja uh, igra z ničelnim izidom. To sem razumel v sovjetskem kontekstu. Tukaj pa ne razumem prav dobro, zakaj gre. Nekaj predlogov sprememb v imenu skupine EKR bom vložil, eh, zato da bi eh, malo omilil jezik in obeseditev. Eh, kraljeva družina je tukaj dopustila več napredka na področju izobraževanja znanosti. Eh, ženske lahko obiskujejo predavanja na univerzah in lahko diplomirajo. Mm, zato ne razumem dobro te igre z ničelnim eh, izidom v savtski politiki. Hvala. Eh, Hvala, gospod Tenok. Zdaj pa besedo predajamo ambasadorju Saudske Arabije ki je z nami. Prosim, gospod eh, veleposlanik, bodite kratki. Hvala. Najprej se želim zahvaliti gospe Ani Gomeš in tudi eh, drugim kolegom. Veseli me, da je bil obisk v moji državi uspešen. Zelo kratek bom, eh, vem, da časa ni dovolj. In tudi vem, da ni v moji pristojnosti, da spoštovanim članom in članicam Evropskega parlamenta eh, govorim, kaj naj naredijo. Želil, želil pa bi vam predstaviti nekaj eh, dejstev. Tukaj sem zato, da pokažem, da moja vlada iz Saudske Arabije zelo resno in spošljivo jemlje delo Evropskega parlamenta z vami želimo sodelovati, želimo zagotoviti, da bo odnos med Evropsko unijo in Saudsko Arabijo eh, enakovreden in dober, vedno je bil tak in to nas bo tudi pripeljalo na pravo pot. Gospejani Gomeš, želim zagotoviti, da smo v 21. stoletju, da nimamo eh, nobenih srednjeveških zakonov in uredb v Saudski Arabiji. Eh, tak jezik gotovo ni dobrodošel in ne bo koristen. Vsem poslankam in poslancem želim zagotoviti, da bo Saudska Arabija še naprej pomembna partnerica Evropske unije, tudi pri zagotavljanju miru, stabilnosti in eh, prizadevanjih za blaginjo vseh zaveznikov. Ne bom več govoril o vlogi Saudske Arabije, ko gre za energetski ali trgovinski sektor. V zadnjih 20 letih so evropska podjetja eh, dobivala pogodbe v Saudski Arabiji v vrednosti 800 eh, milijard do 3 bilijone eh, dolarjev. Saudska Arabija eh, z upanjem gleda v prihodnost. Vemo, da je prihodnost v rokah naše mladine. Izobraževanje, izobraževanje, izobraževanje. To je pravi način za razvoj. Pred 55 leti še nobena ženska ni uradno hodila v šolo, zdaj pa jih je 5 milijonov in pol. Eh, in 52 odstotkov od teh je žensk. 30 univerz imamo, 600 tisoč eh, študentov na univerzah, 55 odstotkov od teh je žensk, 160 tisoč študentov eh, študira v tujini in od tega jih je več kot 35 odstotkov žensk. Imamo odvetnice, doktorice, in številne izobražene ženske. Glede na zadnji članek v Guardianu bi bil zelo vesel, če bi lahko podal razlago vsega tega. Eh, rad bi razložil, da v Saudski Arabiji izvajamo številne reforme in to vam lahko razložim tudi kdaj kasneje. Like. Ker nam resnično zmanjkuje časa. Uh, bi dal besedo še Ani za eno minuto, eh, potem pa nadaljujemo. Hvala vsem. Eh, hvala tudi gospodu veleposlaniku. Z veseljem se bom vključila v nadaljne pogovore z njim. Mislim, da bi z več interakcije lahko bolje razumeli drug drugega in lahko bi tudi eh, recipročno vplivali drug na drugega. Mi kot parlament imamo to dožnost želimo se aktivno vključiti v Saudsko Arabijo, seveda lahko spremenimo tudi eh, besedišče. Sama nimam problema z izrazom srednjeveške, ampak moramo pa opisati, na kaj se to nanaša in kaj ni v skladu z mednarodnimi obvezami. sodelovanje z nami, tudi gospodarsko sodelovanje, mora prejeti zadostno pozornost. Zdaj smo časovno omejeni, ampak eh, o tem se bomo še pogovarjali in pogajali eh, v nadaljem procesu. 13. december ob 12. je rok za predloge sprememb. Sama sem prosila za 6. januar, pravi poročevalka. To ni zapisano tukaj. Glasujemo konec januarja in potem v začetku februarja, tako da bi bilo, moralo bi biti možno podaljšati rok za predloge sprememb. Dobro, bomo o tem eh, se pogovorili kasneje. 13. Eh, december je zaenkrat rok za vlaganje predlogov sprememb. Naslednja tema na dnevnem redu pa, na dnevnem redu pa je.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 a zároveň aj mimoriadne významnú globálnu rolu, a to v dvoch oblastiach. Jedna je samozrejme boj proti terorizmu a druhá oblast... Poleg tega pa ima zelo aktivno vlogo tudi na mednarodni ravni in pri ohranjanju miru. To seveda vključuje tudi odnose z Indijo. Ti odnosi so relativno zapleteni. Pakistan pa ima tudi pomembno vlogo v Afganistanu, potem ko se bodo umaknili vojaki NATO. Izivi so veliki, Evropska unija mora zauzeti jasno stališče tudi z geopolitičnega vidika. Drugi del, drugo vprašanje pa so nacionalne vprašanje razvoja Pakistana. To je proces, ki je podoben Saudski Arabiji. Če povem čisto preprosto, lahko povem, da gre za feudalne odnose. Pakistanu imamo vseeno demokratično izvoljeno vlado. V Pakistanu pa je prišlo tudi do demokratičnega prenosa oblasti. Evropska unija pa bi seveda morala podpirati razvoj demokracije. Teh tendenc se veselimo in jih želimo okrepiti. Vse to ni enostavno. V Pakistanu imamo velika področja, ki jih ne obvladuje vlada. Država tam ni zastopana v klasičnem smislu našega razumevanja države. Tam so področja, kjer uh, vladajo lokalni voditelji, mi pa želimo podpirati državno integriteto v Pakistanu. Najbolj občutljivo vprašanje so pogajanja s talibani. Želimo si, da bi rešili probleme s talibani na strani Pakistana, kot tudi na strani Afganistana to so zapleteni problemi, pogajanja so nojno potrebna. Zelo pomembno je, da mirovni proces teče dalje. Obenem pa je seveda zelo pomembno, da nadaljujemo na poti demokracije, demokratičnih pravil se moramo držati, napetosti v regiji se morajo zmanjšati te napetosti še vedno obstajajo. Podpirati moramo pogovore s talibani, pa vendar se ne smemo odpovedati demokratičnim načelom. To je naša dilema. In še nekaj. Imamo strateške probleme na dveh ravneh, po eni strani z ZDA, kaj te ključno je, da sodelujemo z ZDA, vendar Evropska unija mora razviti tudi svojo lastno politiko in ji slediti. Mi moramo biti partner ZDA. In še zadnja stvar. V tem poročilu se ukvarjamo z vprašanjem strateškega partnerstva. Ta pojem moramo na novo opredeliti strožje. Zato, da bo Evropska unija ta instrument lahko uporabljala kot nek realen, realističen instrument. Gledano čisto realistično, mislim, da je ta instrument strateškega partnerstva nekaj nerealističnega, vsaj za Pakistan na novo moramo opredeliti zadeve. Hvala. Hvala, gospod eh, Zala. In preden pride predstavnik albanskega parlamenta, bomo besedo dali še gospodu Galerju. Hvala lepa, sem poročevalec v senci iz ELS. Hvala gospodu Zale za poročilo. Mislim, da je dobro podal analizo in opis. V veliki meri se z njim strenjam. Mislim, da je zelo pomembno, da bomo to državo kot Evropska unija v dvostranskih odnosih podpirali, da jih podpiramo tako, kot si zasluži. 180 milijonov ljudi živi v težkih okoliščinah, imajo jedrsko orožje, živijo blizu Afganistana, zato je torej blizu konfliktnih območij. Mislim, da se moramo angažirati in troje se mi zdi zelo pomembno. Na področju razvojnega sodelovanja, kako to imenujemo, bi morali več pozornosti nameniti izobraževanju. Nujno je, da se mladi izobražujejo, ne pa da končajo v madrasah v teh verskih šolah. Državi moramo tudi gospodarsko pomagati. GSP plus bi morali naslednji teden potrditi. To je nujno za oblikovanje delovnih mest. In še nekaj, pri spodbujanju demokracije bi morali nadaljevati z delom, ki smo ga že začeli, ne samo z misijami za opazovanje volitev, bi sem glavni opazovalec že dvakrat, ampak tudi z dodatnimi programi. Intenzivno bi morali delati na tem, da okrepimo demokratične institucije. Morda je formulacija v 13. točki morda nekoliko neprimerna, kajti po mojem mnenju bi bili tam že bili zelo eksplicitni. Tam piše, da menimo, da je demokratična tranzicija Pakistana nekaj, kar ogroža priložnost za Evropsko unijo, da omogoča bolj eksplicitni politični pristop v dvostranskih odnosih. Mislim, da bi morali potrditi, da to sicer že počnemo, intenzivno jih spremljamo, drugače pa je to vse. Hvala lepa, podpiram poročilo. Mihael, Hvala, Mihajl. Še dve minuti, dokler ne pride predstavnik parlamenta. Minuto in pol za gospod Gomeš. E, sama sem s pododborom za človekove pravice šla septembra v Pakistan. Mislim, da je to dobra osnova. Sama bom podala nekaj predlogov sprememb osredotočila se bom predvsem na človekove pravice eh, in eh, na to sem se osredotočila tudi med svojim obiskom. Eh, želim povedati, da je to država, ki kaže na to, o čemer smo se prej pogovarjali. Ženske aktivistke in aktivisti na področju človekovih pravic pravijo, da vpliv Saudske, da se čuti vpliv Saudske Arabije Eh, kaj ti oni zagotavljajo denar za madrase, za te verske šole. GSP plus, če ga povežemo z nekimi kriteriji za človekove pravice, lahko stvari spremeni. Ampak eh, ti kriteriji na področju človekovih pravic so ključni, kaj ti izvajanje je v Pakistanu problem. Eh, Nekaj moramo povedati tudi o dronih. O brezpilotnih eh, letalih. Eh, tukaj bomo šele pokazali svojo vredostojnost kot zahod. Eh, administracija ZDA nam reč uporablja ta brezpilotna letala v Pakistanu. Potem diskriminacija proti ženskam, manjšine, otroci v nevarni situaciji manjšine sem omenila, eh, predvsem kristijane in šiite. Pakistan so ustanovili eh, šiiti, pa se tega danes nihče več ne spomni. Eh, toliko za enkrat bom pa posredovala svoje predloge sprememb. Sicer pa je osnova zelo dobra. Hvala, gospa Nejc, zelo na kratko. Da, morda bi lahko omenili tudi naravno katastrof oziroma več katastrof, ki so se zgodile v Pakistanu pred kratkim, potresi, poplave. In eh, to je eh, pustilo števile v hudi revščini. Potem institucije, trgovinski odnosi, to moramo omeniti, pa še nekaj, kar je zelo široka tema in jo bom omenila samo na kratko. Moramo se vprašati, ali so ti odnosi lahko enostranski, ali lahko mi samo podajamo neke zahteve in pričakujemo spremembe, eh, v zameno pa ponudimo zelo malo. Hvala, hvala gospa Nejc. 8. januar ob 12. je rok za predloge sprememb, s tem pa zaključujemo to točko na dnevnem redu in prehajamo na naslednjo. Hvala. Naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava mnen z Ilijem Meto, predsednikom albanskega parlamenta, o razmerah po volitvah in o evropski perspektivi Albanije. Želim se opravičiti v imenu Elmarja Broka. Odeležiti se je moral konference predsednikov v Evropskem parlamentu, zato bomo nadaljevali z izmenjavo mnen. Zelo vesel sem, da je gospod Meta tukaj v odboru za zunanje zadeve. Izvolite. Povejte nam, kaj menite o razmerah v Albaniji po volitvah. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, prijatelji. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj. To je zelo pomemben trenutek za Albanijo in za aspiracije po vključitvi v Evropsko unijo. Najprej se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu za podporo, ki smo jo bili deležni v zadnjih letih. Afet je danes potrdil resolucijo o Albaniji in to je dokaz, da naši državi in naši regiji namenjate posebno pozornost. To je regija Zahodnega Balkana. Hvala. Zahvaljujem se tudi Evropski komisiji za realistično poročilo o napredku. Želimo si, da bi dobili status kandidatke. Mislim, da smo vstopili v zelo pozitivno fazo razvoja in to odraža tudi pozitivno razvoj dogodkov na političnih odrih. Politična kampanja je bila zelo napeta in po več izgubljenih mesecih in letih smo končno našli kompromis in sprejeli tri pomembne zakone, ki so ostali kot pogoji Evropske komisije. In status kandidatke je imel oziroma možnost statusa kandidatke je imela zelo pozitivno vpliv. Volitve so bile poštene in svobodne in prenos oblasti je potekal na demokratičen in precej evropski način in to je še enkrat pozitiven dogodek v naši zgodovini. Od eh, sklica parlamenta smo videli, da je ozračje drugačno, bolj pozitivno kot v zadnjih nekaj letih. Mislim, da bi morali čestitati vsem. In to kaže, kako veliko vlogo in pomoč lahko zagotovi širitveni proces. Parlament sedaj upošteva vse politične sile, tudi opozicijo. Opozicija pripravlja plenarna zasedanja, zastopana je tudi v parlamentarnih odborih ter zastopana v delegacijah v tujini. Nova opozicija ima v rokah prav toliko odborov, kot eh, prejšnja socialistična opozicija. Zastopani so tudi v delegacijah in tako naprej. Od septembra, ko smo začeli s delom, smo se posvečali predvsem temu, da bi zagotovili višjo stopnjo političnega sodelovanja v parlamentu kot v preteklosti. V zadnjih treh mesecih smo videli, da so razprave boljše med večino in manjšino. Procesi, ki smo jih sprejeli v okviru tega, so tista glavna vprašanja, o katerih smo govorili. Odbor za evropske integracije je organiziral več javnih predstavitev in razprav. Parlament Albanije seveda deluje tako, kot je treba. To so omogočili tudi poslanci sami z novim poslovnikom, ki so ga sprejeli soglasno in to je bil še eden od pogojev Evropske komisije. Sem zagovornik dialoga. Vsi se strinjamo, da Albanija potrebuje trajnosten in konstruktiven politični dialog, zato da bi lahko še naprej stopala po poti reform. Po mojem mnenju, to zahteva vključujoč duh dialoga in to pomeni, da tudi opoziciji damo možnost, da se izrazi. Konstruktivno morajo prispevati k demokratičnemu delovanju parlamenta ukrepanje opozicije in pozicije je jasno. Pred enim mesecem smo soglasno sprejeli vodjo ustavnega sodišča. To dobro kaže, da glavne sile parlamenta znajo sodelovati. Predsednik države je tudi predsednik vrhovnega sodišča. Prejšnji mesec smo prvič videli, da so poslanci dejansko sodelovali tudi na politični ravni. Opozicija je prav tako sprejela resolucijo o tem, da bi vlada poskušala še bolj izpolnjevati priporočila komisije in se približati Evropski uniji. Prav tako smo prosili, da bi sprejeli status kandidatke. Imeli smo predstavitev z skupinami civilne družbe in parlament je soglasno sprejel resolucijo o zaščiti pravic otrok v Albaniji. To je rezultat eh, dela dveh odborov in eh, medstrankarskega sodelovanja ter posvetovanja za civilno družbo in mednarodnimi partnerji na področju človekovih pravic. V tem sklicu parlamenta še nikoli ni bilo prekinjeno plenarno zasedanje zaradi političnega spora. Prizadevali se bomo, da se bo to nadaljevalo in še naprej bomo poskušali delati v sodelovalnem duhu. Zadeve moramo zastaviti tako, da bomo še naprej izvajali reforme na področju pravosodja in na področju uprave ter ozemljskega upravljanja. Kompromisi bodo tisto, za kar si bomo prizadevali sam sem predsednik parlamenta in tudi sam se bom zauzemal za to. Komisija je podala predlog in mi smo takoj začeli pripravljati akcijski načrt za to, da bi vsako točko izvedli čim prej in to učinkovito. Tako bomo povečali preglednost in učinkovitost svojega dela. Kakor najverjetneje veste, smo začeli sodelovati tudi z varuhom človekovih pravic javno smo se že zavezali, da bomo poročila, ki jih pripravi ta pomembna institucija, obravnavali in upoštevali pri pripravi zakonodaje. Med drugimi pomembnimi socialnimi vprašanji lahko opozorim tudi na to, da je varoh človekovih pravic opozoril na pravice Romov. To je korak naprej na področju človekovih pravic. Ministrstvo za socialne zadeve in mlade se je hitro odzvalo in njegove predloge je poskusilo čim bolj pretopiti v prakso. Gospodarsko pomoč želimo zagotoviti tem skupinam ali pa jim pomagati kakorkoli drugače. Tesnejše in bolj sistematično sodelovanje z neodvisnimi institucijami in tudi s civilno družbo nam bo pomagalo okrepiti vlogo nadzora ki si jo parlament zasluži v okviru naše ustave. Tako bomo lahko izboljšali tudi preglednost in učinkovitost priprave zakonodaje, to pa seveda pomeni več jamstev za človekove pravice in socialno kohezijo. V sodelovanju z različnimi deležniki in mednarodnimi partnerji bo parlament Albanije prispeval k temu, da bomo povečali odgovornost vseh svojih institucij. Podpora struktur EU je ključnega pomena za to, da bi ohranili pozitivni zagon. 29. oktobra bomo imeli skupni odbor EU Albanija, govorili bomo o stabilizaciji in pridruževanju v Tirani, tam naj bi potrdili več pomembnih priporočil. Zahvaljujemo se prijateljem v Evropskem parlamentu, ki so prišli v Tirano in eh, prispevali k pripravi teh priporočil. Dialog na visoki ravni se je začel v tirani med eh, komisarjem Fulem in našim premijejem. Zagotovili naj bi, da bodo kratkoročni ukrepi vodili do dejanskih rezultatov, poskrbeti pa želimo, da ne bomo iz oči izpustili pet prednostnih nalog komisije. Albanska vlada bo še naprej poskušala izvajati in pospeševati reforme, kajti čim prej želimo izpolniti ta priporočila, zato da državam članicam pokažemo, da si še naprej prizadevamo za to, da bi stopali po evropski poti. Čisto pošteno vam lahko povem, da ne bomo poskušali narediti čudežev v treh mesecih, ampak vse eno smo storili veliko na področju načel pravne države. Borimo se proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Imenovali smo nacionalnega. Mm vodjo za boj proti korupciji. Pripravil je že strategijo za boj proti korupciji. Nov dokument o boju proti korupciji obravnavamo v parlamentu in to vključuje visoke kazni za določene posamezne pomembne primere korupcije. Gre tudi za zaseg sredstev. Tega v preteklosti nismo počeli. Vsak velik korak naprej moramo storiti ob pomoči Evropske unije in držav članic. Ministrstvo za pravosodje je prav tako ukrepalo proti sodnikom, ki ovirajo delovanje pravosodja. Vlada je prav tako omejila nezakonito delovanje v okviru krepitve mm, organov pregona. Ministrstvo za notranje zadeve, državni tožilec in obveščevalne službe bodo spremenile delovanje tako, da bomo okrepili boj proti vsem vrstam zločina. Agencije, ki izvajajo zakonodajo, so bile pred časom predmet kritike in eh, pričakujemo, da bomo kmalo dobili sporozum eh, v okviru sveta PNZ z Europolom. To nam bo pomagalo pri koordinaciji naših agencij z partnerji v Evropski uniji Zato se borimo proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini in drugim oblikam kriminala. Prav tako še naprej krepimo odnose s sosedami, ki so že konstruktivno zelo dobri oziroma zgodovinsko zelo dobri. Sodelujemo z sosedami, kajti menimo, da je sodelovanje s sosedami dobro za državljane in za države. Podelitev standusa kandidatke po našem mnenju ni konec naše poti. Ne, to je šele naslednja postaja na napredku in poti v vključevanje v Evropsko unijo. To je menik, ki bo omogočil mm, sprejetje novih nalog in odgovornosti za nas. To je za nas zelo pomembno. In še nekaj. V zvezi z sklepom sveta decembra bomo še naprej izvajali te pomembne reforme, ki jih sprejema Albanija. Kaj ti? Dobro, vemo, da reforme ne služijo Evropi, ampak predvsem našim državljanom. Status kandidatke bo spodbuda za to, da še naprej nadaljujemo z našimi prizadevanji. Hvala lepa, sedaj pa sem pripravljen na vprašanje in odgovore. Hvala. Hvala, gospod Meta. Hvala za vaše poročilo in za pozitivne dogodke v vaši državi. Sedaj pa bomo začeli z izmenjavo mnen. Prvi je gospod Kukan, ki je predsednik delegacije z Albanije. Izvolite. Hvala lepa. Pozdravljeni, gospod eh, predsednik parlamenta. Zelo lepo vas je videti v Bruslju, v Evropskem parlamentu, enkrat za spremembo vaš govor je bil zelo lep. Težko bi vas eh, za karkoli kritiziral, podali ste vsa pravilna politična sporočila. Spodbuditi vas želim, da še naprej nadaljujete z delom, ki ste ga opisali v svojem govoru. vsi tukaj cenimo novo pozitivno ozračje na področju politike. Vse se je začelo z volitvami, prejšnja vlada je sprejela poraz in eh, prehod oblasti je bil brez težaven. Parlament normalno deluje. To ni bilo vedno tako v Albaniji. Mislim, da vsi vemo, kako je včasih bilo. Mislim, da bi bilo napačno poskušati ugotoviti, kdo je več prispeval k temu novemu stanju. Ne, namesto tega pa spodbudim ali pa, ali pa spodbujam, da storite naslednje. Potrebujemo vedno več konkretnih dokazov, da je to nekaj trajnega. To morate še okrepiti in negovati. Rekli ste, da v nekaj mesecih ne morete delati čudežev. Mislim, da ne bi bilo realistično, če bi od vas zahtevali čudeže, ampak včasih lahko pokažete, da obstaja neka nova tendenca, da se nekaj vseeno lahko spremeni. Tudi sam želim dokazati, da trend obstaja in v rokah imam resolucijo albanske skupščine, ki je bila sprejeta 27. novembra. Nosi tudi vaš podpis, resolucija je dobra in eh, tudi vaš govor je bil dober. Integracijsko agendo obravnavate zelo podrobno in poudarjate vse, kaj, kar morate storiti za to, da bi storili korak naprej ne vem, ali imam pravilne informacije, ampak če sem prav razumel, je bila to resolucija, ki so jo pripravili tako vlada kot tudi predstavniki opozicije. To je še en dokaz, da se stvari spreminjajo, da stvari tečejo naprej. Še dobro, da je tako. če rečemo, da želimo, da nadaljujete in da nam pokažete več dokazov, to storimo zato, ker vam želimo dati priložnost. Vsi v tem parlamentu se z mano ne strinjajo, ampak jaz vam verjamem. Mislim, da ste na pravi poti. Vi, vi osebno lahko imate zelo pozitivno vlogo. Že v preteklosti ste odigrali, zato vas podbujam, da s tem nadaljujete tudi v prihodnosti. Ampak nekatere države bodo še vedno trdile, da iz Albanije prihaja preveč prosilcev za azil. Res je, na začetku je morda bilo tako, Na začetku je sistem deloval dobro, sedaj pa več ne in uh, vse negativne pomanjkljivosti bodo poskušali izkoristiti za to, da bi dobili nekaj volitev pred evropskimi volitvami. Vsi veste, da je to zelo pomemben čas v naši politiki. Bodite previdni, ne dajte jim nobenih možnosti in to je moj prijateljski poziv za vas. Hvala. Hvala lepa za te pozitivne in spodbudne besede za Albanijo. Naslednji je gospod Vuljanič, ki je poročeval za Albanijo. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik Albanskega parlamenta. Zelo lepo vas je videti tukaj, še posebej danes. Zgodilo se je namreč nekaj lepega. Resolucija o Albaniji je zastavljena predvsej pozitivno, bila je sprejeta skoraj soglasno, samo nekdo se je vzdržal, vsi ostali so glasovali za. Naslednji teden bomo o tej resoluciji glasovali na plenarnem zasedanju. Pri tem smo ustrajali. Razlog je preprost. Parlament mora jasno podati svoje mnenje v zvezi s tem vprašanjem. Preden bo svet sprejel končno odločitev. No, nihče ne ve, kaj se bo zgodilo v svetu. Diplomacija pač teče po svoje, ampak sporočilo parlamenta bo po mojem mnenju prav gotovo prišlo do sveta in mislim, da bo svet potrdil naše poročilo. Ampak tukaj ne gre samo za sporočilo sveta. Vsi vidimo, da se zadeve v Albaniji spreminjajo. in vidimo, da poznate pomen besede kompromis. Prej smo govorili o soglasju, vedno pa sem dejal, da je soglasje napačna beseda, še posebej za nas, ki smo iz časov socializma. Ne, ne, ne. Kompromis je tista prava beseda. Očitno ste uspešni pri tem, podpira vas opozicija, In to je nekaj, kar ljudje cenijo povsod. Veliko težav vas še čaka, ki niso preproste. Korupcija, organizirani kriminal, revščina, organizacija upravnega dela in tako naprej. Sploh ne dvomim, da so Albanci sposobni te probleme rešiti celo relativno hitro. In relativno morate vzeti v relativnem smislu. Nobenih čudežev ni mogoče delati, ne morete kar iz rokava potegniti nekih čudežnih rešitev. Ampak dejansko se čudež je zgodil na ulicah Tirani, so bili protesti proti uvozu kemičnega orožja iz Sirije. In ljudje so poskrbeli, da je vlada temu prisluhnila. Sam bi to pripisal čudežu, kajti to je dejansko nov način razmišljanja. Država je storila veliko. Poskušali smo pomagati, kolikor smo lahko in prepričan sem, da stvari tečejo dobro, da so na pravi poti in da se bo to še nadaljevalo. Pod pogojem, da bo vsak opravil svojo nalogo. Hvala. Much, uh, Hvala, gospod Rovček. Hvala. Naj no, vas pozdravim tukaj, gospod predsednik parlamenta in tudi sam bom nadaljeval pozitivno. Začeli ste z podporo in kako ste videli v naši resoluciji, da podporo imate. Če boste nadaljevali po tej poti, vas eh, lahko pomirim, da vas bo podpirala ne samo moja skupina, torej socialisti in demokrati, ampak da vas bodo podpirale tudi druge politične skupine. Omenili ste besedo vključevanje, vključenost. To pomeni sodelovanje med vlado in opozicijo v vladi sami. Naše sporočilo je bilo jasno že pred volitvami. Ne glede na to, kdo bo na oblasti, potrebno je sodelovanje. Vendar, pomembno je tudi, da se vključi civilno družbo, ljudi, kajti parlament izvolijo ljudje, predstavlja izraženo voljo ljudi, zato je zelo pomembno, da niso vključene samo politične stranke, ampak tudi politična in civilna družba. Mislim, da to, kar smo videli na ulicah, ni bil čudež. To preprosto kaže, da sta družba in eh, politiki vedno bolj odrasli. To so dobre novice in dosegate dobre rezultate. Sodelovanje je potrebno v resoluciji, za katero vam čestitam, ste povedali, kaj je treba storiti, kakšna je vaša domača naloga, naprimer reforma pravosodja, uprave, boj proti korupciji, boj proti organiziranemu kriminalu in tako naprej. To ni pomembno samo zaradi pristopnega procesa, ampak tudi za to, ker želite zagotoviti delovanje države in gospodarstva v Albaniji. Predlagam, da se posvetite gospodarstvu. Albanija je na dobri poti, veliko dobrih priložnosti ima Prepričan sem, da boste te priložnosti izkoristili in da bo to služilo tudi gospodarskemu razvoju države. In še nekaj želim omeniti. Vi in vaša država bi se lahko posvetili regionalnemu sodelovanju. Če se ozremo po regiji, vidimo, da tudi iz te regije prihaja več dobrih novic. Črna gora se pogaja. Srbija bo začela kmalo, med Prištino in Beogradom poteka živahen dialog, na Kosovo smo imeli drugi krok volitev čez vikend, zadeve so tekle brez težav. Mislim, da je sedaj dobra priložnost za to, da se regionalno sodelovanje ukrepi kot predsednik. Parlamenta bi lahko odigrali zelo pomembno vlogo v tem smislu. In, uh, kolegice in kolegi, vam bomo seveda pomagali pri tem. Želimo si, da bi Albanija dobila status kandidatke in, kako ste rekli, to ni končni cilj. In to je sporočilo, ki ga moramo prenesti tudi nacionalnim vladam. To ni končni cilj, to je šele umestna postaja. Če se pojavijo določene težave, potrebe po reformah. V redu, to je znano nam in vam in to bi lahko storili v okviru pogajanj. To je naše sporočilo. Prej kot bomo začeli, prej kot bomo dobili status, preden se bodo začela pogajanja, boljše bo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kačin je zadnji. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik parlamenta, gospod veleposlanik. Zelo vesel sem, da ste spet tukaj v svoji novi zmogljivosti, ampak eh, položaj predsednika parlamenta je drugi položaj v državi, drugi najpomembnejši. Čestitam. Poznam vas in vem, da ne boste samo opazovalec, ampak da boste aktivni soodeleženec in takšne ljudi potrebujemo. Mislim, da obstaja potreba po demokratizaciji. V procesu tranzicije moramo okrepiti vlogo nacionalnega parlamenta. Kakor bi mi želeli okrepiti vlogo Evropskega parlamenta, zato da bi bile institucije bolj učinkovite in bližje državljanom, mislim, da je vaša vloga, vloga predsednika parlamenta, zelo pomembna, zato da bodo ljudje razumeli, kaj je treba storiti in kako. Vključevanje se začne v parlamentu. Opozicija mora prevzeti odgovornost, ne samo, da je proti in da meti nemir. Vi ste bili prej v opoziciji, bili ste potrpežljivi in spet ste tukaj. Prosim vas, da ste um, še naprej tako zagreti in da dosegate rezultate. Upam, da boste izpolnili vse zadane cilje. Na začetku ste povedali nekaj zelo uravnoteženega. In to je bil pravi balzam za naša ušesa. To je tisto, kar smo čakali. Hvala lepa. Ampak. Želim še nekaj povedati. Te pozitivne rezultate potrebujemo tudi v sošeščini. Mislim, da bi morali z glasnim alarmom prebuditi Makedonijo. Makedonska manjšina oziroma albanska manjšina tam je zelo pomembna, tudi oni morajo biti konstruktivni. Govorim o demokratizaciji Makedonije, ne o pristopu Makedonije, kajti brez pozitivnih sprememb v demokratizaciji države preboja ne bo, vsaj na področju statusa Makedonije in delo se potem prav tako ne bo nadaljevalo. Mislim, da jih moramo potegniti iz zgodovine in jim pomagati. In vi ste lahko zelo ustvarjalen prehod za to, da bodo pomagali sami sebi. Po našem mnenju je Albanija zelo konstruktivna. Zaenkrat imamo zelo aktiven trikotnik Beograd, Podgorica, Priština. Sami želimo k tej trojki dodati še tirano. Zelo vesel sem, da ste se oglasili pri nas. Prosim vas, oglasite se še večkrat. To je zelo koristno, ne samo za vas, ampak tudi za nas, kajti naš odbor in naša institucija to zelo cenita. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Spoštovani kolega, zdaj imate vse čas do konca tega sestanka, pet minut imate torej na razpolago. Izvolite. Vsem se lepo zahvaljujem. Spoštovani gospod Kukan Buljanič, gospod Kacin, za te pripombe. Zahvaljujem se vam tudi za vso izraženo podporo Albaniji v procesu evropske integracije. Aktivni ste bili tudi pri podpori resolucije, ki jo je ravno kar potrdil ta odbor. V preteklosti ste bili nekoliko bolj kritični zaradi tega, ker smo se takrat srečevali z več težavami, zdaj pa ste veliko bolj pozitivni. In to ravno zaradi tega, ker je Albanija v zadnjih mesecih dosegla pozitivne rezultate. Povedati bi želel, da je bila zadnja rezolucija na parlamentu sprejeta soglasno in ta je izhajala iz stališča. Stališče pa je bilo zelo pozitivno. To je imelo torej velik vpliv Okrepilo se je tudi sodelovanje med strankami in to se vidi na številnih ravneh, tega ne bom ponavljal. Evropska integracija je postala nacionalni cilj za vse stranke. Prav gotovo veste, da so med zadnjimi volitvami albanski državljani izkazali precejšno odgovornost in so zavrnili nekakšno nacionalistično alternativo in so glasovali za tiste stranke, ki podpirajo evropski proces in pa evropsko integracijo. Zavedamo se svojih težav in kot ste že omenili, tesno sodelujemo z državami članicami. Upoštevamo celoten obseg problematike in na ravni dvostranskih pogajanj, torej večstranskih pogajanj, se soočamo z poglavitnimi vprašanji. Vsak dan si želimo kaj doseči in to ne le do takrat, ko bo prišlo do odločitve sveta, ne glede na to, kakšna odločitev to bo, to je v rokah držav članic, ampak želimo s tem nadaljevati vsak dan in vsak dan bolj. to je naša odgovornost do državljanov. In prav gotovo bomo še naprej potovali po pravem tiru. Še naprej bomo obravnavali in upoštevali teh pet prioritet in pa priporočil. Nadaljeval se bo tudi dialog z Evropsko komisijo na visoki ravni. Tako da bomo ta napredek še spodbudili, da bomo dosegli zastavljene cilje in da bomo zagotovili kontinuiteto tega procesa. Želel bi vas obvestiti tudi, da ima širitveni proces res veliko zmožnost preobrazbe in to je nekaj, kar nas drži skupaj v tej regiji Albanijo, z Makedonijo, Srbijo, z Črnogoro, s Kosovom, tudi uh, z Bosno in Hercegovino in drugimi državami na tem območju. In nadaljevali bomo z delom v to smer. Albanija bo v prihodnje zauzela še bolj aktivno vlogo. Srečal sem se tudi z predstavniki srpskega parlamenta pred nekaj meseci. In eh, parlament je prvič ustanovil tudi skupino prijateljstva z Albanijo. Prvič je prišlo do tega. Tudi naš, tudi naš eh, premijer je izrazil željo, da bi obiskal Belgrad, s čimer se bo okrepilo naše sodelovanje. Albanija je tudi podprla okrepljen dialog med Kosovom in Srbijo. To je bistvenega pomena. Če posebej, če želimo izboljšati celotno podobo regije, v očeh Evropske unije, v očeh tujih investitorjev. Za nas je bistvenega pomena, da popolnoma spremenimo podobo naše regije, ki se je pravzaprav zelo veliko spremenila v razmerju do preteklosti. Naša regija pa še vedno trpi tudi zaradi percepcije in pa nekatere problematike, ki še vedno obstajajo. Za vsemi državami v regiji sodelujemo boju proti organiziranemu kriminalu, proti nezakonitemu trgovanju in s tem delom nadaljujemo. Pozitivna podoba za regijo nam bo pomagala ne le pri pristopu k Evropski uniji, ampak bo obenem spodbudila vlagatelje, da bodo investirali v celotno regijo v prihodnosti v vedno večji meri. In to je bistvenega pomena za gospodarski razvoj naše države, za zaposlovanje naših ljudi, za zagotavljanje ustreznega življenjskega standarda. Nadaljevali bomo torej v to smer in lahko vam zagotovim, da bomo naredili vse, kar je v naših močeh, da bomo čim bolje sodelovali z vami, tako da bomo na koncu uspešni, da bomo dosegli te pozitivne spremembe, ki so se že začele po volitvah junija. Sodelovanje med strankami, vključevanje na vseh ravneh, to so bistvene prioritete za nas. Ne le besede in to bo za nas še vedno pomembno. Naj povdarim, evropska integracija pomeni nacionalni cilj za našo državo. Najlepša hvala, na vašo pomoč bomo šteli tudi v prihodnje. Hvala, spoštovani govorec. Kot vidite, ste med prijatelji in seveda vam želimo dati nekaj na svetu, kot so povedali kolegi. Pozitivni in politični razvoj mora biti seveda tudi trajnosten. Sodelovanje pa mora potekati tudi v dobrem, konstruktivnem duhu. Želim vam veliko uspeha, veliko sreče pa želim tudi Albaniji. Najlepša hvala, hvala, da ste bili z nami. Tako, spoštovani kolegi, tukaj lahko začnemo, zaključimo tudi zadnjo točko na dnevnem redu. Dobar tekam.